Meine Damen und Herren. Dame in gospodje. Prav toplo vas vse pozdravljam in sicer na prvem zasedanju po počitnicah. Vidim veliko zelo dobro spočitih kolegic in kolegov. Upam, da ste čas počitnic dobro izkoristili in se napolnili z novimi močmi. Nekaj kolegov je verjetno še na dopustu ali pa na poti. Ti bodo še prišli, mislim pa, da je prav, da kar začnemo, da čim bolje izkoristimo čas. Namreč dejstvo je, da imamo pred seboj ponovno veliko dela. Sprašujem, ali ima kdo kak predlog dnevnemu redu, kolega Rubik. Mislil sem, da bo šlo brez premem. Tudi beginem. <laughs> Ja, predlagam, da se jesen lepo začne. Prihodni teden, v četrtek, imamo samo pol dnevni sestanek. Predvideno je tudi glasovanje. Običajno to vedno poteka drugi dan. Res je. Ja? To bomo hitro razčistili. Mislim, da imamo nekatere prve podatke s tem v zvezi, ampak odločili se še nismo. Dobro, potem pri sporočilih predsednika imam samo eno prošnjo za vašo podporo in sicer za to, da bi skrajšali postopke. S koordinatorji smo se dogovarjali o terminih za zasedanje prihodne leto. Tako kot je ponavadi v življenju tega parlamenta, je oddelek za politiko to ponovno pregledal in te termine so potem nekoliko premešali. In to, kar mi je padlo v oko, je, da so precej pogosto naredili tako, da bi imeli sestanke na mesto ponedeljek, torek, sestanke torej v sredo in četrtek in celo v četrtek popovdan. To morda zveni zelo normalno, vem pa, kaj to pomeni in to veste tudi vi. Zato moja prošnja. In sicer predlagam, da zadolžimo sekretarijat, da se ponovno pogovori z oddelkom za politiko, da bi vsaj nekatere termine ponovno spremenili. Namreč mi smo precej dobro razmislili pri teh terminih in to, kar je bilo sedaj narejeno, se mi zdi, da ni ravno koristno. Zato predlagam, da poskusimo vsaj nekaj od vseh terminov ponovno vrniti na to, da bi naša zasedanja bila v ponedeljkih in torkih, kajti ob četrtkih imamo ponavadi lažje zadeve, manj obsežne zadeve in bojim se, da če bi zasedali v četrtek popovdan, bi bila udeležba nekoliko oslabljena. Vidim, da nihče ne nasprotuje temu, predlagam zato, da skušamo zadeve nekoliko izboljšati za nas. Mislim, da lahko sedaj gremo kar neposredno na delo. Dobro, prehajamo na tretjo točko dnevnega reda in sicer pod točko 3 imamo predstavitev Krisa Fontaina, predsednika organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije. Spregovoril nam bo o tem, katere so dejavnosti tega organa. Sledila bo predstavitev komisije v drugem delu gospod eh, Terava bo z nami in sicer bo spregovoril o konceptu gostovanja, potem bo spregovoril ponovno gospod Kris Fontaine, potem pa bo sledila izmenjava mnenj. Časa imamo kar nekaj, zdelo pa se nam je dobro, da oboje obravnavamo v istem kontekstu. Dobro, začenjamo s predstavitvijo gospoda Fontaina, predsednika Bereka ki bo spregovoril o dejavnostih tega organa. Gospod Fontaine, ne gospod Berek, tako daleč še nismo prišli, da bi vas morali klicati z imenom vaše organizacije, no? ampak hvala lepa, da ste prišli, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod Itre. Good morning, Dobar dan, gospe in gospodje. Najlepša hvala, gospod predsednik, za ta prijazen uvodni nagovor. Hvala lepa, da ste tako bere, kot tudi mene povabili na današnji sestanek. Berek smo pravzaprav predsedniki regulatorjev na področju telekomunikacij. Nam se zdi zelo smiselno, da imamo spostavljene redne stike s parlamentom, s komisijo in svetom in upam, da se bomo še večkrat srečali. Najprej bi vam rad predstavil nek povzetek letnega poročila za leto 2010. Predstavil vam bom tudi delo, ki smo ga začeli izvajati leta 2011. Smo zelo mlada organizacija, vendar kar dobro napredujemo s svojim delom. Kasneje po predstavitvi komisije pa vam bom predstavil tudi osnovne elemente, ki jih najdete tudi v priporočilu Bereka glede uredbe o gostovanju. Mislim, da je čas za to razpravo ravno primeren. Namreč včeraj smo objavili naš nasvet, kako se lotiti revizije uredbe o roamingu oziroma gostovanju. Letno poročilo za lansko leto je bilo sprejeto maja leta 2010. Takrat je predsedoval Bereku moj predhodnik John Doherty. Kot veste, smo tistega leta tudi vzpostavili temelje za našo organizacijo, nadaljne delo pa smo opravili v letošnjem letu. Številne dejavnosti, ki smo jih opravljali lani, smo prilagodili tudi temu prehodnemu obdobju, ko smo morali pravzaprav vse graditi na tem, kar je storila predhodnica skupine Berek, to je bila skupina evropskih regulatorjev. Kako smo organizirali delo Bereka? v treh smereh. Najprej usklajevanje oziroma harmonizacija, potem novi izzivi in spremembe regulativnega okvira. Vsem tem smo se ukvarjali tudi v letošnjem letu in s tem delom bomo nadaljevali do konca leta. Če nadaljujem s temi tremi področji, kaj smo storili v letu 2010 na področju usklajevanja. Mednarodno gostovanje se bom kasneje lotil posameznih segmentov dela, ki smo ga opravili v lanskem letu in deloma tudi v letošnjem letu. Potem je tu še vprašanje mreže Next Generation Access, torej dostop do novih generacij ponudb ali NGA. Ugotavljali smo, kako operaterji izpolnjujejo obstoječo uredbo. Tudi komisiji smo posredovali svoje mnenje o tem, kako naj se uredba razširi, če je to možno. To je pravzaprav osnova, na kateri smo pripravili analizo, ki jo bomo predstavili kasneje do povdne. Ugotovili smo, da obstajajo strukturni problemi na trgu. V svojem dokumentu smo tudi objavili, da če ne bomo pravili strukturnih sprememb, se bodo cene dvigovale, da bomo morali postavljati nove meje. Kar zadeva dostop do novih generacij, imamo na voljo kar nekaj študij. V letu 2010 smo sprejeli kar nekaj delovnih dokumentov, pripravili smo tudi poročilo, v katerem smo povzeli trenutno stanje, naprimer kako ponujemo te storitve uporabnikom, potem kaj se dogaja s plačilnim mehanizmom, ki ga imenujemo Bill and Keep, obračuna in zadrži ter seveda priporočila strani Evropske komisije glede osnutka NGA-ja. Spremenjeno priporočilo je bilo, kot veste, sprejeto septembra leta 2010. To je torej ta prva vaja dela, ki smo ga upravljali. Potem so tu novi izzivi. Kot veste, to so upada tudi z neutralnostjo omrežji. Še vedno se nam zdi to prednostna naloga. Glede konvergenčnosti je tudi objavljeno poročilo glede samodobave na področju širokopasovnih povezav, tako na debelo kot na drobno. Opravili smo tudi analizo trga na področju telekomunikacij. Junija 2010 je Berek objavil neke vrste pregled trenutno veljavnih določb z področja univerzalne storitve, predstavili smo različne nacionalne strategije, ki so namenjene temu, da bi spodbujali uporabo širokopasovnih povezav. Temu bomo morali posvetiti dodatno pozornost, tako da je to še vedno tema, ki je precej visoko začrtana na delovnem seznamu Bereka. Razprava o neutralnosti omrežja se je, kot veste, okrepila v letu 2010. Evropska komisija je tudi organizirala posvetovanja na to temo Zato smo tudi mi kot Berek prišli do zaključka, da na evropskem območju ni bilo kakšnih večjih konfliktnih primerov. Večina tovrstnih primerov je bila razrešenih brez kakršnih koli formalnih regulatornih posredovanj. Kot veste, smo tudi na nizozemskem o tem razpravljali, v nizozemskem parlamentu so sprejeli zakonodajo na tem področju. Potem pa je tu še pravni regulatorni okvir. Glavna naloga Bereka je bila v lanskem letu in tudi v letošnjem letu ta, da vzpostavi podporno organizacijo Berek Office in sicer v Rigi. Leta 2010 so bili postavljeni temelji za vzpostavitev tega urada. Uh, Število zaposlenih se povečuje skladno z našimi načrti in do konca leta naj bi že zaposlovali 20 oseb. Ti se bodo ukvarjali predvsem s členom 7 in 7a ter postopki, ki se tam omenjajo. Našli smo tudi ustrezne prostore za našo pisarno. Nekje sredi oktobra naj bi odprli te prostore in če boste oktobra v Rigi, ste seveda dobrodošli na tej otvoritvi. Z vzpostavitvijo urada Berek in s pomočjo novih postopkov, ki smo jih letos upeljali, kot veste, je najbolj pomemben postopek iz člena 7 in 7a iz novega okvira, imamo na voljo tudi nove metode dela. Postopek iz 7a določa Berek kot organ, ki bo sprejemal mnenje o posameznih odločitvah regulatorjev, to bo neke vrste pregled med enakopravnimi akteri na trgu. Veliko pričakujemo od tega dela in mislim, da bo Berek opravil profesionalno delo. Prve notifikacije naj bi bile poslane k malu. Nekatere smo že poslali tik preden smo predstavili uradno ta predlog. Lahko pa vam povem, da bomo postopke iz člena 7a redno spremljali in vam o tem poročali na letni ravni. Če se lotim še leta 2011 in našega delovnega programa za leto 2011, delovni program smo organizirali podobno kot leta 2010. Okvarjali se bomo s harmonizacijo, z novimi izzivi ter z novim okvirom, v katerem deluje Berek. Omenil bom samo nekatere od najbolj pomembnih tem. Seveda je zelo pomembno delo, ki ga upravljamo na področju gostovanja, o tem bomo govorili tudi kasneje. Redno spremljamo razvoj tudi na mednarodnem trgu gostovanja, tako ko gre za prodajeno debelo kot na drobno. Na podlagi analize, ki smo objavili lani, smo pripravili tudi svoje priporočilo glede uredbe o gostovanju. O tem bomo govorili v drugem delu današnjega sestanka. Kot veste, je, gospod in gospodje, neutralnost omrežja naša ključna prednostna naloga. Delamo na kakovosti storitev, na preglednosti in na boju proti diskriminaciji. Berek namerava tudi začeti z javnimi posvetovanji nekje oktobra. Predvsem nas zanima vprašanje preglednosti, ki se seveda povezuje z neutralnostjo omrežja. Potem je tu še vprašanje kakovosti storitev in boja proti diskriminaciji. S tem se bomo ukvarjali nekje decembra, ko bomo tudi predstavili določene zaključke. Naslednja prednostna naloga so omrežja novih generacij in pa široko pasovne povezave. Zanima nas, katera orodja uporabljajo vlade in druge stranke na trgu za to, da bi spodbudili uporabo široko pasovnih povezav. Tudi mi bi si želeli uporabiti podobne mehanizme. Trenutno pripravljamo tudi predlog o regulativnem poročanju, ki se nanaša predvsem na omogočanje dostopa do omrežji novih generacij. O tem bomo govorili tudi v okviru javnih posvetovanj, ki jih bomo organizirali. Res je, da smo v letu 2011 v primerjavi z letom 2010 namenili pozornost tudi drugim temam. Nekoliko se je spremenila težnja naše pozornosti. Predvsem nas zanima, kako delujejo regulatori v celotni Evropski uniji. Berek je seveda pripravil tudi analizo izvajanja nekaterih skupnih stališč, naprimer, ko gre za SMT, glede širokopasovnih razvezanih dostopov, potem širokopasovnega dostopa pri prodaji na debelo in tako naprej upam, da bomo slejko prej dosegli vse večjo harmonizacijo na trgu. To je nujno potrebno, če želimo, da bomo pri svojem delu uspešni. Gospa Krojs je rekla, da ne gre za to, da bi vzpostavili en pristop, ki bi bil primera za čisto vse, vendar to ne pomeni, da 27 različnih primerov ni primernih za Evropo. Berek se seveda zaveda pomembnosti svojega dela, zato bomo z delom nadaljevali. Meni osebno se zdi pomembno tudi delo, ki ga Berek upravlja pri vzpostavljanju odnosov s posameznimi deležniki. Mi skušamo čim bolj pogosto organizirati tudi javna posvetovanja, kajti to je za nas zelo pomembna metoda dela, zato ker nam lahko deležniki na trgu uporabniki in potrošniki posredujejo tudi svoje mnenje. Kot predsednik Bereka se skušam čim bolj pogosto pogovarjati tudi z posameznimi deležniki, sodelujem na seminarjih, na konferencah. Naprimer etno, ekta, potem mednarodne zveze odvetnikov ali posamezni NRA-ji nam pošiljajo vabila na to vrstne seminarje in srečanja. V okviru upravnega odbora Bereka pripravljamo tudi strategijo za prihodnja leta. Želimo si pripraviti nek načrt za naprimer petletno obdobje, ne oziramo se samo v prihodnje leto ali prihodnji dve leti. V naslednjem mesecu bomo odprli tudi svojo pisarno v Rigi, v okviru tega podpornega urada se bomo tudi lažje pogovarjali potem o naslednjih strategijah. Za zaključek, gospod in gospodje, naj povem še to, da v Bereku delujejo osebe z številnimi izkušnjami, je pa res, da je Berek mlada organizacija, ki se mora še dokazati. Leta 2010 je Berek še vedno svoje delo pravzaprav temeljeval na delu, ki ga je opravil ERG. Šele v letošnjem letu. Gracias, presidente. Uh... Najlepša hvala, gospod predsednik. Najprej bi se rada tudi sama zahvalila gospodu Fontainu za današnji obisk. Hvala lepa tudi za delo, ki ste ga opravili na področju gostovanja. Najlepša hvala tudi za dokument, ki ste nam ga poslali. Res nam je bil veliko pomoč pri našem delu. Seveda se bomo tega dokumenta lotili nekoliko kasneje. Glede na to, da je gospod Fontaine danes osebno z nami, pa bi mu rada zastavila več vprašanj. Rekli ste, da je bil Berek pravzaprav šele nedavno vzpostavljen, kar seveda pri meni sproža kar nekaj specifičnih vprašanj, predvsem glede tega, kako Berek deluje. Govorili ste o tem, kako je Berek pravzaprav nastal. Tudi v preteklosti smo se pogovarjali o Bereku in vedno smo izpostavljali predvsem to, da je Berek pravzaprav organ skupnosti, po drugi strani pa je to tudi samostojni organ. Zato me zanima, ali je Berek v celoti izpolnil naše pričakovanja glede neodvisnosti. Zanima me, kako Berek sodeluje s komisijo, svetom in parlamentom. Kako vi gledate na te zadeve? Se vam zdi, da je sodelovanje uspešno? Zanima me tudi, kako je Berek interno organiziral svoje delo, na podlagi katerega poslovnika deluje. Vi ste rekli, da ste spravili zadovoljni, da je Berek dober regulatorni organ. Uh, vendar me zanima, če imate morda kakršno koli pripombo glede tega, kako bi bilo možno delo še izboljšati. Kot veste, nas kmalo čaka tudi pregled dela tega organa. Še zadnje vprašanje. Ali se vam zdi, da berek predstavlja učinkovito orodje za to, da zapolnimo to vrzel med posameznimi vizijami in ideologijami, ki jim sledijo regulatorji v Evropi. Sami ste omenili, da je najpomembnejši cilj ta, da spostavimo enotni trg. Se vam zdi, da bi srednjeročno gledano lahko spostavili notranji trg? Gospa Toja. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama pozdravljam predsednika Bereka. Imam pa vprašanje, ki se pravzaprav navezuje na to, kar je izpostavila kolegica Tereza Madorel. Zanima me, kakšno vlogo bi lahko Berek opravil pri zmanjševanju razkola med posameznimi nacionalnimi ureditvami. Ali bomo s tem prispevali k vzpostavitvi enotnega trga v Evropi? Gospod predsednik, vem, da je bilo delo opravljeno v preveč kratkem obdobju, da bo zato težko potegniti kakršne koli zaključke. Vseeno pa me zanima, ali bi postopki iz členov 7 in 7a lahko bili uspešni postopki ali je to samo neka formula za medsebojni pregled, ki pravzaprav služi sam sebi in ki Bereku pravzaprav ne omogoča posredovati v posameznih primerjih, ko pride do spora med regulatorji. Morda zaradi političnih razlogov, morda zato, ker Berek nima dovolj avtoritativne vloge. Ali morda Berek lahko posreduje pri nacionalnih organih ali ne. Seveda v posameznih državah obstajajo tudi zelo očitni konflikti interesov med posameznimi podjetji, med zasebnim in javnim sektorjem. Vem, da se situacije v državah članicah razlikujejo, vendar me še enkrat zanima, ali je postopek iz šena sedem koristen, uporaben ali ne. Sama bi si želela imeti na voljo evropski organ, ki bi lahko bolj odločno posredoval tudi pri nacionalnih organih. Mislim pa, da ste v tem kratkem obdobju opravili izvršno delo. Hvala. Hvala lepa. Paul Röppel. Vorsitzender, äh, gratuliere auch zum äh, neuen Aufbau. Äh, Sam sprašujem o, o mrežih naslednjih generacij. Ali, kako je tukaj z neutralnostjo omrežja? Ali bo obstajala razlika z obstoječimi omrežji? ali bodo v zvezi s tem postavljeni standardi in eh, ali mislite, da je možno dobiti uredbo, ki bo vse obsegajoča, tako da bo. Lahko, da, tako da bo lahko vsi uporabniki uporabljali omenjeno omrežje. Uh, Gospod Lambert. Uh, uh- Najprej bi se rad navezal na vprašanje nizozemskega kolega v zvezi z neutralnostjo omrežij. Po eni strani ste rekli, da sicer obstajajo primeri, kjer je, lahko, kjer je možno spor rešiti brez posredovanja regulatornih organov. Države članice niti ne nameravajo sprejeti ukrepov v zvezi s tem. Zanima pa me, kako se bomo mi tega lotili. Namreč uporabili ste besede, ki se danes redko slišijo. Predvsem imamo v mislih besedo harmonizacija. Tega ne slišimo danes tako pogosto. Kot je rekla Patricija Toja, kot sam organ berek nima neke pristojnosti za delovanje od zgoraj na vzdolj. Po drugi strani pa ste vi uporabili besedo harmonizacija. To je veliko bolj odločna beseda, kot jo ponavadi uporabljamo na evropski ravni, vsaj v današnjem času. Tako da se moje drugo vprašanje navezuje prav na to tematiko. Zanima me, ali ste člani Bereka soglasni glede vaših predlogov, da bi morali vzpostaviti harmonizacijo od spode na vzgor pri vseh vprašanjih, ki ste jih sami izpostavili, tudi pri notranosti omrežji. Ali je to morda bolj vaš predlog, s katerim bi bili nekoliko bolj avantgardni in seboj na tak način pritegnili tudi tiste, ki še nekoliko zaostajajo pri tem. Zanima me, kako se vse skupaj odvija. Namreč zeleni, pa tudi številni drugi v tem odboru se zauzemajo za harmonizacijo trga. Želimo si, da bi imeli na voljo omrežje brez meja.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 Potem pa bi imela še eno splošno pripombo. Zanima me, kako poenoten je pravzaprav ta trg. Nekateri trgi zaostajajo, nekateri trgi se razvijajo na poseben način. Tako da ne vem, ali je Evropa res tako zelo razdeljena pri tem vprašanju. Bi lahko na to odgovorili? In še zadnja, kolegica Tikov. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Uh, vreau și eu uh, să mulțumesc pentru informații. Hvala lipa. Želela bi se zahvaliti za predstavljene informacije. Opravičujem se, ker sem zamudila na sestanek. Ne bom ponavljala tega, kar so že povedali kolegi v zvezi z neutralnostjo omrežij. Torej, najprej moramo zagotoviti obstoj neutralnosti omrežji, istočasno pa moramo zagotoviti 100-odstotno pokritost z širokopasovnim internetom. Eh, naj spregovorim tudi o zakonodaji o gostovanju, čeprav bomo o tem govorili tudi kasneje. Ta zakonodaja je bila uvedena zato, ker trg ni dobro deloval. Ni bilo um, ni bila vzpostavljena konkurenčnost in zato smo leta 2009 uh, uvedli to zakonodajo. Na to pa je komisija podala izjavo in pa predlog, da bi v prihodnosti cene sporočil SMS in pa prenosa podatkov um, postavili oziroma da bi tem cenam postavili zgornjo mejo ter da bi te cene bile enake cenam v nacionalnih omrežjih. Namreč, če govorimo o skupnem trgu in zato to pomeni, da cene gostovanja ne bi smele biti više kot pa cene um, nacionalnih storitev. Sedaj pa za odgovor gospod Fonten. Please. Thank you, um, Najlepša hvala, gospode Castillo, za vaše prijazne besede, ki ste jih izrekli kot dobrodošlico. Ne vem, ali naj gospodu Van Nisteroj odgovorim v nizozemščini ali ne, no sicer je zagotovljeno tolmačenje, ampak vseeno bom govoril v angleščini, upam, da mi boste oprostili. Omenili ste situacijo v nizozemskem parlamentu, tu gre res za zelo politično vprašanje, mi v Bereku pa vendarle nismo politiki. Rekli smo, da se nam je zdelo nekoliko zgodaj za to, da bi sprejeli mnenje o posameznih ukrepih, o katerih govorijo v parlamentih. Pri neutralnosti v mreži je pomembno to, da ljudje vedo, kaj bodo dobili za to, kar plačajo. To je ključno načelo. Če pa je vaše ključno načelo to, da stvari ni treba urediti, potem se vam bodo verjetno zdeli nekateri izmed ukrepov, ki jih izvajamo, preuranjeni. Vendar, kot ste videli, pri nas že delajo na zakonodaji na tem področju. Drugod po Evropi temu zgledu niso sledili. Mi kot Berek skušamo delovati nepolitično. Zato smo mi skušali najprej preučiti posamezna vprašanja, posamezna tehnična vprašanja ali težave, ki se pojavijo. Naprimer, če menite, da bi internet moral biti zagotovljen za vse, da bi moral biti dostop do interneta pravzaprav človekova pravica, potem je to vprašanje, v katerega se ne bomo vtikali, vendar se nam zdi, da bi morali v Evropi zauzeti poenoten pristop. Težava pa se potem pojavi pri konkurenčnosti posameznih regulatorjev in pri konkurenci med njimi samimi. Bolje je, da trg sam uredi zadeve, ne pa da mi uberemo določeno smer. Če si pogledamo, kako poteka razprava v ZDA in jo primerjamo z razpravo v Evropi, lahko ugotovimo, da so drugot po svetu nekatera sorodna vprašanja bolje razreševali pri nas razprava res ni bila tako sporna. Gospa Madurel, govorili ste o samem izvoru, govorili ste o neodvisnosti Bereka. To je po mojem mnenju eno od ključnih vprašanj. Veste, da nas je 27, imamo nekatere opazovalce, določene člane tudi v odbor Bereka. Je pa res, in kolegi v parlamentu to vedo, da je razprava o sedmem členu prisotna že kar nekaj časa. Predvsem govorimo o tem, komu naj prepustimo več pristojnosti komisiji ali morda komu drugemu, ko gre za postopke iz tega člena. Na sestankih se seveda vsi zelo dobro zavedamo tega dejstva vemo, da če kot berek ne bomo pokazali, da smo profesionalni, da smo neodvisni, da zmoremo delovati, da lahko delujemo kot enakopraven partner s komisijo in z ostalimi na tem našem področju delovanja, potem bomo priča hudim kritikam in pri prvem pregledu bodo verjetno predlagane določene spremembe. Uh, Lahko vam povem, da se tako sam kot tudi kolegi zavedamo tega, da nas vsi zelo kritično spremljajo, da kritično spremljajo našo neodvisnost, postopke iz člena 7, kritično spremljajo to, kaj počnemo s členom 7, kako nudimo svoje nasvete in mnenja glede postopkov iz 7. člena. Namreč Mnogi se sprašujejo, ali bo postopek iz sedmega člena, torej pregled med posameznimi enakopravnimi partnerji, zadoščal ali ne. S kolegi se zavedamo, da bo treba stvari premakniti naprej. Seveda pa nas čaka tudi neke vrste preizkus. Že sami ste omenili možnost spremembe regulativnega okvira. Po mojem mnenju bo Velik preizkus že to, ali bo dvotretinska večina iz trenutnega člena 7 uspela ali ne. Dvotretinsko večino potrebujemo za to, da objavimo mnenje in to je visoko kvalificirana večina. Tako da bomo morali tudi pri nekaterih kritičnih vprašanjih dobiti dvotretinsko večino. Tudi pri tistih vprašanjih, ki bodo ključnega pomena za nekatere izmed članov odbora. Trenutno se še vedno ukvarjamo z notifikacijami, vendar se na to navezujejo tudi dodatna vprašanja, predvsem v zvezi s tem, kaj bomo storili, ko bomo naleteli na kakšen sporen problem, ali bomo to najavili potem komisiji, ali bomo dovolj profesionalni, ali bomo dovolj kritični do svojih partnerjev, ali bomo morda vzpostavili posamezne bloke med glasovanjem. Lahko vam povem samo to, da se kolegi v Bereku zelo dobro zavedajo, da če ne bodo dosegli rezultatov, potem bodo deležni kritike. Mislim, da nam je to vsem zelo jasno. Vprašanje pa je, kako se bomo praktično lotili notifikaciji sedmega člena. Drugo vprašanje pa je, ali bo dvotretinska večina ovira pri glasovanju ali ne. Kot rečeno, pa je zaenkrat še prezgodaj govoriti o tem. Mislim, da ste me spraševali tudi o notranjem trgu. V tem kratkem uvodu sem povedal, da naš ključni cilj ni to, da bi oblikovali eno rešitev, ki bi ustrezala čisto vsem, zato ker obstajajo predvsej različne situacije v Evropski uniji, tako demografsko kot geografsko gledano. Zato bi morali zagotoviti predvsem to, da bodo regulatori v enakih okoliščinah uporabljali iste metode pri nas imamo zelo dobro razvito dvojno infrastrukturo, v nekaterih drugih državah so sprejeli drugačne rešitve, vendar če obstajajo isti pogoji, potem moramo zagotoviti tudi enako izvajanje istih ukrepov. Mislim, da je bilo zastavljeno še eno vprašanje strani gospe, ki sedi za predsedniško mizo, predvsem glede sedmega člena, ali bomo res samo potrjevali politične odločitve ali ne. To se navezuje tudi na vprašanje gospirjere Madurel. Slejko prej bomo morali dokazati, tega do sedaj še nismo imeli možnost storiti, da znamo delovati, da smo dobri in da ne potrjujemo avtomatično političnih odločitev, ki jih sprejmejo drugi če se dotaknem še četrtega vprašanja, ki se prav tako nanaša na pritisk, ki ga izvajajo enakopravni kolegi na tem področju. S tem bi sicer lahko odpravili določene pomankljivosti. Verjetno se zavedate, da bomo slejko prej morali znati odzvati se tudi na to vrsten pritisk in pri tem uporabiti postopke iz 7. člena. Gospod Rubih, nažalost vam ne morem podati jasnega, nedvoumnega odgovora. Berek kot organ se ne ukvarja standardizacijo, mi smo regulator na trgu. O tem sva se nakratko pogovarjala tudi pred sestankom, govorila sva o emisiji, o varnosti, o tehničnih vidikih. Verjetno se bomo v prihodnosti razširili tudi na ta področja delovanja, vendar mi trenutno predvsem upravljamo oceno trga, oceno regulativnih ukrepov, s katerimi naj bi vzpostavili red na trgu. Tako da zaenkrat ne moram jasno odgovoriti na vaše vprašanje. Gospod Lambert je rekel, da sem uporabil besedo na H, harmonizacijo. Pogosto jo uporabljam zato ker se mi zdi to najbolj pošteno in iskreno. Vendar ta beseda na H ne pomeni, da moramo posod po Evropi početi isto. Gre samo za to, da bi zakonodajo izvajali na enak način, kjer so pogoji primerljivi. Berek je profesionalni organ in ne politični organ, zato je naša naloga zelo natančno opredeljena in vemo, v katero smer moramo iti. Včasih se res lotevamo tudi nekaterih bolj političnih vprašanj, vendar upam, da bodo tudi moji nasledniki pri Bereku vedeli, kdaj ponuditi morda nekoliko bolj politično obarvan na svet ali mnenje komisiji, parlamentu ali svetu. Vendar vemo, da obstaja zelo tanka meja med politiko in profesionalnim regulativnim delom, če lahko temu tako rečem res je, da bomo morda morali vsake toliko to mejo malo prestopiti. Gospa Hercog, zanimalo vas je, ali je evropski trg poenoten ali ne na področju telekomunikacij. Odgovor na to vprašanje je, da smo še daleč od tega. Morda smo politično in tehnično stvari že nekoliko uskladili, ampak praktično gledano pa nas čakajo še mnogi izzivi. O enem izmed teh izzivov se bomo pogovarjali kasneje, dopoledne, ko bomo govorili o gostovanju. In na koncu še gospa Tikal. Rekli ste, da je neutralnost v mreži zelo pomembna. Že prej sem povedal, da je to visoko na našem prednostnem seznamu nalog. O tem smo se pogovarjali na politični ravni, sedaj bo treba stvari uskladiti še na ekonomskem in tehničnem področju. O gostovanju bomo govorili kasneje, namreč tudi to ste izpostavili. Govorili bomo o mnenju komisije in o našem mnenju, ki smo ga pripravili na to temo. Če pa vas zanima moje mnenje o stroških, gospa Krs v okviru digitalne agende seveda spodbuja nižanje cen tudi na nacionalni ravni, zato mi zagotovo podpiramo digitalno agendo komisije. Hvala lepa, mislim, da sem sedaj odgovoril na vsa vprašanja. Najlepša hvala. S tem smo zaključili to razpravo. Sedaj pa bomo spregovorili o točki, ki so jo nekateri kolegi že omenili. Gre za gostovanje 3, zato pozdravljam predstavnika komisije, gospoda Teravo, ki je pristojen za ta predlog o gostovanju. In predlagam, da gospod Terava predstavi ta predlog. Kasneje bo Berek dobil še enkrat možnost, da se na to odzove, na to pa bo v zvezi s tem potekala razprava. Dajem vam besedo, lepo dobrodoš, eh, toplo dobrodošli tukaj in uh, dajem vam časa vašo predstavitev. You, Hvala, gospod predsednik. Lepo zdrav vsem skupaj. Mislim, da je ta razprava zelo aktualna. Sedaj je pravi trenutek za to, da podrobno predstavimo naš predlog za novo uredbo o gostovanju. Kakor je povedal predhodni govornik, je Berek včeraj spremenil svoje mnenje in mislim, da lahko na osnovi tega dobimo dobro podlago za naše razprave. Um, ehm, bemo odkot izhajamo in uh, vemo, kaj se bo zgodilo na trgu gostovanja, če bomo sprejeli predlog, ki ga je pripravila komisija. Namen predstavitve je, da predstavim naš predlog na osnovi ocene učinka, zato da lahko podam razloge eh, za naš predlog oziroma razloge, ki so za našim predlogom. Najprej se moramo ogledati situacijo pri trgu gostovanja in pa eh, kakšni so bili do sedaj razvoji dogodkov na tem trgu. Če se ogledamo trg gostovanja, moramo najprej vedeti, kakšna je velikost tega trga. Govorimo o trgu petih milijard evrov. Gostovanje predstavlja 4 odstotke dohodkov mobilnih operaterjev v Evropi. Če si ogledamo razdelitev posameznih storitev, lahko gotovimo, da glasovne storitve še vedno predstavljajo 71 odstotkov uh, storitev gostovanja, podatkovne storitve nekoliko manj kot 20 odstotkov. Ta delež se sicer viša. In zato moramo vedeti, da so podatkovne storitve pri gostovanju vedno bolj pomembne. Tudi, ko govorimo o razvoju tega trga in uh, o trgu gostovanja kot takšnem. Kakor to zahteva trenutna uredba, je bil potreben eh, pregled do konca junija letašnjega leta. V zvezi s tem smo organizirali tudi javna posvetovanja. Konec eh, prejšnjega leta, ta posvetovanja so se nadaljevala do letošnjega leta, pripravili smo oceno učinka in na osnovi te analize smo pripravili naše poročilo o delovanju uredbe. Ter na osnovi tega smo podali nov predlog 6. julija letos kakšna je situacija konkurence v trgu gostovanja. Če si ogledamo uredbo in delovanje te uredbe, lahko ugotovimo, da so operaterji v glavne spoštovali zgornje meje cen, da so se cene znižale, ampak da so še vedno koncentrirane okrog teh zgornjih meja, okrog najvišjih cen. Zato je zaključek jasen v glavnem se z našim zaključkom eh, strinjajo vse odeležene strani, torej da konkurenca še vedno ni um, zagotovljena na učinkovit način in da še vedno obstajajo nekateri strukturni problemi. Trenutna uredba torej prinaša veliko ugodnosti za potrošnike, ampak vsi problemi še niso bili rešeni. In uh, ta zaključek je tudi osnova, iz katere smo izhajali pri pripravi novega predloga. Uh, sedaj pa še nekaj razpredelnic. Ta graf kaže, da operaterji cene gostovanja še vedno določajo zelo. Eh, v glavnem so te cene blizu najvišjim zastavljenim cenam. Potem obstaja tudi velik eh, razhod med eh, cenami oziroma med maloprodajnimi in pa med stroški male prodaje in pa grosističnimi stroški. Potem uh, cene podatkov. Prvi dve, prva dva stolpiča predstavljajo maloprodajne cene, dve drugi, dva druga stolpiča pa predstavljajo veliko prodajne cene oziroma cene prodaje na debelo. Cene so se sicer znižale, ampak vidite, da še vedno obstaja velika razlika med eh, cenami prodaje na drobno in pa cenami prodaje na debelo. Ponekod so se te razlike celo zvišale. V poprečju potrošniki plačujejo en evro na megabajt podatkov, eh, medtem ko je strošek eh, na debelo manjši kot 50 centov. V naši oceni učinka smo se zanašali na podatke, ki jih je zbral Berek. Berek je zelo prispeval k našemu pregledu, k naši analizi. Ugledali smo se analize cen gostovanja. Berek je analiziral cene posameznih storitev, koliko stane minuta klica, koliko stane sporočilo SMS in koliko stane prenos eh, podatkov. Iz tabele je razvidno, da so stroški na debelo veliko nižji od eh, stroškov oziroma cen, ki trenutno obstajajo na trgu. Um, približno 5 uh, eh, evrocentov za klic. Uh, približno nič cela 81 za SMS in pa, ko gre za prenose podatkov, je mala prodajna cena med 8 in pa 12 centov na megabajt. Eh, iz vsega tega je razvidno, da potrebujemo uredbo, ki bo povečala konkurenčnost. Kaj so glavne ovire za konkurenčnost? Te lahko razdelimo v tri kategorije. Uh, um, obstajajo strateške ovire, regulativne ovire in pa strukturne ovire za pomankanje konkurence. Ocena učinka nam je dovolila, da me omogočila, da smo ocenili značilnosti trga gostovanja in pa pomankljivosti, ki obstaja na tem trgu. Te pomankljivosti veljajo tako za veliko prodajo kako, eh, za prodajo na debelo, kakor tudi za prodajo na drobno. Potrošnik nima veliko izbire, ko gre za storitve gostovanja. Najprej zato, ker je to samo en sestavni del uh, mobilnih storitev. Obstaja tudi pomankanje preglednosti. Um, preglednost tarif ni zagotovljena in to je spet samo eden izmed elementov, ki se znajde na dolgem seznamu teh posameznih mobilnih storitev. Dobro bi bilo, če bi lahko uh, storitev gostovanja kupili kot individualno storitev. Mm izključitev eh, operaterjev iz eh, prodaje na debelo pogosto predstavlja dodaten problem, saj se operaterji ne morejo neposredno eh, pogajati z tujimi mobilnimi operaterji, ampak morajo kupiti storitev od gostujočega mobilnega operaterja in tukaj ni regulacije cen problem se še zaostri zato, ker ni nobene prave, nobenega pravega nadomestila za gostovanje. Obstajajo določena, določene tehnologije, eh, lahko mm, se pogovarjate preko brežične povezave, IP, ampak vse te alternative niso nadomestilo za gostovanje, gre zgolj za, dopol, do, za, dopolnil, za dopolnilne storitve, storitvam gostovanja. E, čar e, gostovanja je ravno zato, ker je to storitev enostavno uporabljati. E, če želiš uporabljati kakšno drugo storitev, je potreben dodaten trud potrošnika in zato te alternative pravzaprav niso izziv gostovanju in eh, ne vplivajo na zniževanje cen gostovanja. Torej, na te osnovi smo podali um, predlog, ki je prokonkurenčen. Predlagamo, da bi razširili obseg in pa veljavo do leta 2022. To je pomembno, zlasti zato, ker uvajamo strukturne ukrepe. Ravno zato je potrebno, da imamo pravno uh, gotovost in pa gotovost tudi za investitorje, zato da bodo ponudniki storitev vstopali na trg in pa izkoristili vse potrebne storitve. Uh, to smo imenovali hibridni pristop. Pomembni so strukturni elementi, eh, pomenijo večjo izbiro za potrošnike. Ti strukturni elementi morajo s časom postati stabilni. Po drugi strani pa potrebujemo tudi varovalne zgorne meje cen, zato da bodo ti strukturni ukrepi postali učinkoviti. Mm, če si ogledamo strukturne ukrepe, ki jih predlagamo mislim, da bo to povečalo tako eh, popraševanje, kakor tudi ponudbo na področju gostovanja. Eh, želimo tudi olajšati alternativnim ponudnikom storitev, da stopijo na trg gostovanja. Operaterji omrežji bi morali omogočiti dostop do omrežja tudi alternativnim ponudnikom, eh, mobilnim operaterjem, ponudnikom storitev, Skratka, vsem, ki želijo dostop do njihovega omrežja in ki želijo tam ponujati storitve gostovanja in eh, vse skupaj mora potekati eh, po cenah, eh, ki bodo določene v skladu za našo uredbo. Na ta način bomo lahko ponudili konkurenčne storitve gostovanja. Potem na področju povpraševanja. Želimo zagotoviti preglednost eh, za naše eh, uporabnike, za naše potrošnike, želimo jim omogočiti večjo izbiro. Eh, potrošniki morajo imeti možnost, da izberijo alternativnega ponudnika storitve gostovanja in to po vsej Evropski uniji. Na ta način bi imeli korist od nižjih cen istočasno pa bi lahko eh, obdržali domačega ponudnika mobilnih storitev, če so s tem ponudnikom eh, zadovoljni. Kakor sem že omenil, zagotoviti je potrebno varnost eh, potrošnikov, potrebujemo potrošnikov, Eh, varnostne ukrepe za potrošnike. Jasno je, da bodo strukturni ukrepi potrebovali določen čas, zato moramo zagotoviti preglednost, moramo zagotoviti predvidljivost eh, eh, teh storitev in moramo zagotoviti varnost naših potrošnikov. Zato predstavljamo predlagamo, da bi zgornje meje maloprodajnih cen ostale um, določene do leta 2016. Do takrat pa pričakujemo, da bodo strukturni ukrepi povečali konkurenčnost, um, da bodo ponudniki že sami ponudili uh, niže cene, tako da bi lahko te zgornje meje na to odpravili. Ampak, če se to ne bo zgodilo, predlagamo pregled uredbe leta 2015. Takrat bi lahko ocenili, kakšen je bil razvoj eh, konkurence v tem trgu, kakšne, kako so se razvijale cene. In če se bo izkazalo, da je komisija bila preveč optimistična, bomo takrat sprejeli dodatne ukrepe. Slišali smo že nekaj kritik. Eh, Pripričan sem, da bo gospod Fonten prav tako govoril o tem. Eh, kritika je bila naslednja. Leta 2015 naj bi bilo prezgodaj za oceno teh strukturnih ukrepov, ki jih predlagamo. Eh, seveda bodo v zvezi s tem še potekale razprave v naslednjih mesecih, ampak naj podarim naslednje. Če bodo ti strukturni ukrepi predstavljali konkurenčno grožnjo, se bo trg seveda na te grožnje odzval. Trg pač deluje tako in zato mislim, da bomo lahko že zasledili določene spremembe eh, do leta 2015 in mislim, da leto 2015 ni prezgodaj za pregled uredbe še nekaj o podatkovnih storitvah pri gostovanju. Kako sem že povedal, obstajajo tukaj zelo nerazumno velike razlike med cenami prodaje na drobno in pa grosističnimi cenami. Trenutna cena prenos, za prenos podatkov je 1 evro na megabajte. Zato predlagamo, da bi te prehodne cene, um, um, zgornje meje cen podaljšali, dokler ne bodo začeli delovati strukturni ukrepi. In v skladu s tem predlagamo cene za prenos podatkov nič cela 50 uh, evra na megabajt do leta 2014 sedaj pa še nekaj oceni učinka. Ocenili smo celo vrsto različnih uh, možnosti. To, te smo ocenili um, na kvalitativen način. Ocenili smo gospodarski učinek na dobrobit. In ocenili smo tudi stroške izvajanja predlaganih možnosti. kakor sem že povedal, smo imeli različne možnosti, torej, da bi eh, stvari ostali takšne, kot so, da bi odpravili uredbo, da bi um, postavili enake cene pri gostovanju, kot eh, so tiste, ki veljajo na domačem uh, trgu. Posamezne države članice ogledali smo si različne pristope. Tukaj se želim osredotočiti na tri možnosti. ki smo jih upoštevali pri naši oceni učinka, potem ko smo ocenili vse različne možnosti. Prva možnost, torej, da se obdržijo trenutne zgornje meje cen. To smo uporabili zaradi možnosti primerjave. Morali smo uporabiti različna merila eh, in trenutne cene so bile eh, osnovno merilo in ostale možnosti smo potem ocenili glede na to. Potem eh, druga možnost so prilagojene nižje zgornje meje cen. Tukaj bi morali uvesti daljnosežno regulacijo cen na področju maloprodaje. Predlagali bi cene, ki so podobne ocenjenim stroškom. In pa tretja možnost, ki je kombinacija oziroma ja, kombinacija strukturnih ukrepov in pa varovalnih zgornjih meja cen. Torej, če obdržimo trenuten pristop, lahko vidimo, da ni nobene nobenega zbiževanja cen pri prodaji na debelo in pa prodaji na drobno in da ni dovolj možnosti za ostale operaterje, da, za alternativne operaterje, da vstopijo na trg. Če uh, se odločimo za pristop prilagojenih uh, nižjih zgornjih meja cen, potem bodo končni uporabniki profitirali zaradi nižjih cen. To je dobra novica za. Uh, potrošnike, za uporabnike storitev, ampak eh, vedeti moramo, da ima to samo začasni učinek. To ne bi prispevalo k konkurenci in to ne bi spremenilo eh, sestave trga. In eh, postavlja se tudi vprašanje nedavne sodbe Evropskega sodišča, ki je povedalo, da je gostovanje uh, da je uredba gostovanja v skladu z, eh, z, z evropskim pravom, ampak da so določanja cen nekaj, kar naj bi bilo samo začasno. In pa potem še strukturni ukrepi, mislim, da bi to imelo velik vpliv za trg gostovanja in da bi to ponudilo trajnostne rešitve brez potrebe po dolgoročnem eh, usklajevanju oziroma določanju cen. predlagamo dva strokovna ukrepa, eh, dva strukturna ukrepa. Eh, najprej um, na področju prodaje na debelo. Na ta način bi lahko zagotovili več izbire, bolj konkurenčne ponudbe, eh, saj bi lahko omogočili eh, sporazume o prodaji na veliko z mm, operaterji mobilnih omrežij in pa eh, sprejeli bi tudi dogovore o nadaljni prodaji. Potem še možnost ločevanja. Strukturni ukrepi so bistven del celotne rešitve dostop eh, operaterjev oziroma na področju prodaje na debelo ni dovolj ponuditi. Moramo tudi to, da se ponuja alternativne mobilne storitve. To bi prispevalo k osveščanju potrošnikov in pa k preglednosti. Mm, no, prav gotovo bomo slišali naslednje kritike torej da ljudje ne bodo primerjali posameznih cen, da je za njih bolj enostavno, da eh, uporabljajo samo enega operaterja, samo enega ponudnika storitev, da ne bodo eh, izbirali mobilnih storitev glede na ceno. Um, no, tukaj naj vas opozorim na vedno večjo popraševanje po prenosu podatkov. In tukaj vidimo, da so te cene do sedaj precej visoke, veliko više kot pa pri glasovnih storitvah in pa storitvah eh, sporočil SMS. Zato se potrošnik vedno bolj zavedajo cen eh, storitev gostovanja in če bodo dobili pregledne informacije, če bomo olajšali možnost prehajanja od enega operaterja do drugega, se bodo odločili tudi za alternativne Eh, storitve gostovanja in to bo prispevalo k mm, konkurenčnosti na področju trga gostovanja. Seveda pa moramo to narediti na ta način, da bo vse skupaj enostavno za potrošnika. Torej, predlagamo alternativnega ponudnika storitev za evropske storitve gostovanja. Tako bi lahko potrošnik obdržal isto telefonsko številko, imel bi eh, eno samo kartico SIM, eno za um, domače storitve in pa eno za storitve gostovanja. In to v enem samem terminalu imel bi možnost kadarkoli prejti oziroma uporabiti enega ali pa drugega operaterja. Uh, uredba je tehnično neutralna, uh, kar se tiče izvajanja strukturnih ukrepov. V predlogu smo predlagali možnost dvojne IMSI ampak odprti smo tudi za drugačne rešitve pod pogojem, da bo zagotovljena konkurenčnost na področju trga gostovanja. Kar se tiče varovalnih zgornjih eh, meja, pa sem že pojasnil, da te potrebujemo v času, preden bodo začeli delovati strukturni ukrepi. Prepričani smo, da bo konkurenčnost vplivala na te cene že do leta 2015, do 2016. Do takrat eh, bodo lahko potrošniki profitirali ocen, ki bodo, niž, ki bodo nižje od sedanjih zgornjih meja. Sedaj pa še nekaj o oceni učinka eh, oziroma o gospodarskem učinku našega predloga. Ocenili smo različne možnosti skušali smo določiti učinek na, različne, na različno količino eh, storitev gostovanja, na um, dobiček iz gostovanja in vse skupaj smo ocenili v različnih sektorjih. Um, tukaj se ogledate dve, dva scenarija, ki ju primerjamo med seboj. No, prilagojene cene bi, bi imele kratkoročen gospodarski učinek, ampak to ni dolgoročna rešitev. Potem eh, ločevanje morda nima tako velikega gospodarskega učinka kot eh, določanje cen. Ampak vse skupaj je ocenjeno na osnovi sedaj določenih najvišjih cen, ampak pripričani smo, da se bodo te cene še znižale, zato bo od tega profitiral tudi potrošnik eh, in eh, bo torej ta drugi pristop imel večje koristi zanj. Naše ocene temelijo na tehničnem predlogu rešitve dvojne IMSI. To smo uvedli v našem predlogu. Um, pripravljeni smo sprejeti tudi drugačne rešitve, ampak, kako sem že povedal, zagotoviti je potrebno koristi za potrošnika, koristi za konkurenčnost um, na področju trga gostovanja. Dvojna, rešitev dvojne dvojne IMSI bi predstavljala približno 300 milijonov evrov. To predstavlja 10 odstotkov trenutnega dohodka iz eh, gostovanja in pa nič cela 2 odstotka skupnega letnega dohodka. Ti stroški bodo enkratni in ker ustvarjamo pogoje za učinkovito konkurenčnost, moramo te stroške oceniti oziroma postaviti v nek dolgoročen okvir. To je investicija, ki je potrebna za to, da bo trgostovanja postal bolj konkurenčen in za to, da bo ta konkurenčnost tudi trajnostna. In pa še splošna ocena. Mislimo, da ti strukturni ukrepi ponujajo obogateno konkurenčnost za storitev gostovanja, to bo pomenilo več izbire za uporabnike mobilnih storitev in vse skupaj bo ponudilo tudi dolgoročne učinke in pa bolj stabilno regulativno okolje. Um, dobrobit potrošnikov se bo zvišala zaradi um, zmanjševanja cen, zaradi večje konkurenčnosti. In uh, po tej dolgi predstavitvi želim povedati naslednje. Vidimo, da sedani trg gostovanja še ne deluje tako, kot bi moral. Zgorne meje cen so, pri nas, so prinesle koristi za potrošnika, ampak niso odpravile um, vseh problemov. Zato potrebujemo takšne rešitve, ki bodo odpravile strukturne probleme na področju trga gostovanja. Hvala lepa. Hvala lepa za to izčrpno predstavitev. Brez nadaljnega dajem besedo gospodu Fontenu, da predstavi svoje stališče o predlogu komisije. All, Hvala lepa in opravičujem se za to, da sem moral sporočiti predsedniku, da moram oditi pred 11.30. Z menoj je Jim Neblet, ki je vodja projektne ekipe, ki je zagotovila te naše zadnje nasvete oziroma naše zadnje priporočila. In vsekakor bomo odgovorili na vsa vprašanja, preden vas zapustiva. Gre vsekakor za dolgo razpravo, ki še zdaleč ni končana. Najprej bi morda nadaljeval tam, kjer sem končal med prvo predstavitvijo. Dejal bi, da se zauzemamo za to, da bi podprli evropske institucije. Komisijo, pa tudi parlament in svet pri naslednjem krogu pogajan. Do sedaj v pripravah na današnji dan, včerajšnji dan, mi smo decembra zagotovili naša priporočila v zvezi z uredbo o gostovanju. V februarju letos smo se odzvali na posvetovanja komisije in sedaj smo pripravili tehnično analizo predloga komisije. In upamo, da bomo s tem razjasnili vprašanja, o katerih bo govora v prihodnih pogajanjih. To smo objavili tudi včeraj na naši spletni strani. Danes bi z vami spregovoril o nekaterih ključnih točkah analize. Želim se zazreti tudi v prihodnost, se dotakniti prihodnega razvoja mobilnega trga v času veljave predlagane direktive. Gre za precej dolgo obdobje do leta 2022 in seveda bo tudi trg v tem času zelo dinamičen. Kakšna je torej naša vizija za naslednjih deset in več let? Naj začnem z analizo predloga komisije. Več stvari je, o katerih se strinjamo, drugot pa tudi razhajamo. Strinjamo se s ciljem komisije, da bi znižali cene, unesli večjo preglednost in zagotovili trajnostno konkurenco. Cili so torej enaki. Prav tako menimo, da je v preteklih petih letih uredba o gostovanju prinesla precejšnje koristi za potrošnike. Priča smo bili nižjim cenam in videli smo tudi, da so bili potrošniki zaščiteni pred šoki, ko prejmejo račune. Videli smo tudi, da so stroški hitro upadali. Ena od stvari, ki jo omenjamo, je, da je še vedno precejšna vrzel med stroški in cenami in da je to pravzaprav nekaj neprimernega za notranji trg. Menimo, da je še kar nekaj časa potrebno reguliranje. Same tržne sile ne bodo dovolj močne, da bi zagotovile razumne cene za potrošnike v bližnji prihodnosti. Po našem mnenju je regulacija na ravni prodaje na debelo in drobno potrebna in bo potrebna še nekaj časa. In zato se zdi, da je v neki bližnji prihodnosti vsekakor potrebno omejevati cene. Povdarjamo tudi, da je še vedno velik razkorak med cenami in stroški in menimo, da je pravzaprav treba zagotoviti, da bi do leta 2015 cene, ciljne cene za gostovanje bile veliko bliže domačim cenam. Sicer pa menimo, da bi morali na srednji rok zagotoviti z znižanjem grosističnih stroškov, da bi morali na ta način zagotoviti to, da bi lahko ponudniki ponujali potrošnikom enotno evropsko tarifo. Danes smo še daleč od tega, vendar pa predlog komisije omogoča napredek. Zelo pomembno je tudi gostovanje na področju prenosa podatkov. Pozdravljamo predlog, da bi uvedli nove varnostne omejitve v zvezi z malo prodajnimi podatkovnimi gostovanji. V zadnjem času smo priča nekaterim bolj privlačnim tarifam, ki pa niso na voljo povsod v Evropski uniji in mnoge cene ostajajo neupravičeno visoke. Zgornje meje cen, po našem mnenju, ostajajo marsikje upravičene. Zelo pomembno pa je poiskati ravnovesje. Namreč dejstvo je, da ne smemo preveč vplivati na konkurenco na področju gostovanja pri prenosu podatkov. Ne na zadnje moramo vedeti, da se obseg povečuje in da se pojavljajo tudi alternative, kot so brezžičen prenos podatkov. Vendar pa moramo vedeti, da tudi v tej situaciji, tudi zgornje meje bodo prinesle le malo tolažbe za tiste, ki veliko uporabljajo te storitve. Recimo naj omenim tukaj vse več uporabnikov pametnih telefonov, tako imenovanih smartphones. Za nje bi morale biti tarife veliko nižje. Vendar pa dejstvo je, da če bo popraševanje večje, bodo cene padle in berek meni, upravičeno meni, da bodo lahko operaterji poskrbeli tudi za potrebe tega segmenta uporabnikov. Bomo pa še naprej spremljali situacijo. Kar zadeva strukturno rešitev. Nihče si ne želi regulacije cen v nedogled, najmanj mi. Zato se strinjamo s komisijo, da bi poleg cenovnih omejitev morali poiskati tudi strukturno rešitev in sicer tako, ki bi odpravila nedelovanje trga in okrepila konkurenco, vse do trenutka, ko bomo lahko odpravili reguliranje maloprodajnih cen. Problem pa je naslednji. Potrebujemo rešitev, ki jo bo lahko hitro uvesti. Sicer se lahko zapre to okno priložnosti, ki se je odprlo. V končni fazi bo razvoj trga rešil vse probleme, vendar sedaj potrebujemo neko hitro rešitev. Kot sem že prej dejal, se lahko zgodi, da bi nižje cene gostovanja na debelo lahko spodbudile ponudbo nekakšnih vseevropskih tarif strani glavnih akterjev. Prav tako pa se ne izplača uvajati neko rešitev, ki bi bila tako draga, da bi bilo nerealno pričakovati, da bi ta rešitev bila učinkovita. Berek meni, da zadovoljive strukturne rešitve še nismo našli. Zato menim, da potrebujemo rešitev, ki bi prinesla prednosti na ravni konkurenčnosti, ki bi prinesla koristi potrošnikov. Berek je v poročilu decembra in februarja ocenil situacijo in vrsto strukturnih rešitev, meni pa, da nobena ni zadovoljiva. Sicer pa mm, naj se dotaknem tudi ocene učinka komisije. Tam najdemo tudi rešitev razvezave dvojnega imsi, kot ga imenujemo. Berek meni, da so nekateri privlačni elementi, vendar pa je Berek zelo previden, kar zadeva obseg prednosti, ki jih lahko pričakujemo. Po analizi Bereka bi morali poskrbeti tudi za druge ukrepe na ravni prodaje na debelo, tako da bi zagotovili konkurenčnost tudi na srednji rok. Menimo, da bi lahko na ta način omogočili sedanjim ponudnikom, da bi ponudili bolj privlačne cene oziroma pakete. Prav tako bi s tem omogočili tudi vstop novim akterjem. Glede na tak razvoj dogodkov obstaja tveganje, da bi tako imenovan dvojni IMSI ponudil relativno malo koristi, poleg koristi, ki jih že prinaša sedanja rešitev. Vsekakor pa bi nedvomno zahtevalo veliko časa in sredstev, da bi uvedli tako rešitev. Vendar pa. Berek se zaveda, da se pojavljajo nove možnosti za razvezavo in v tem trenutku je po našem mnenju še prezgodaj, da bi rekli, kdo je zmagovalec. Zato pozdravljamo vse pobude industrije, da bi se pogovorili o različnih možnostih in poiskali ustrezno rešitev. V našem dokumentu pozivamo k temu, da bi odločitev o izbiri neke konkretne strukturne rešitve sprejeli šele takrat, ko bi bilo jasno, da je ta rešitev tista, ki prinaša koristi za vse potrošnike. Naj gre za tiste, ki pogosto gostujejo ali pa tiste, ki gostujejo samo priložnostno. Prav tako mora ta rešitev biti taka, da se jo bo dalo uveljaviti v razumnem času in po razumnih stroških. Pomembno pa je tudi, da predobimo podporo kritične mase tržnih akterjev. Po našem mnenju, uvedba nekega, neke rešitve, nekega inštrumenta, ki ne bo pomagala ponudnikom, menimo, da to v končni fazi ne bo pomagalo tudi potrošnikom. Mi že sodelujemo tako z industrijo kot s potrošniki, da bi zagotovili podporo pri uvedbi izbrane rešitve. Zato smo nekoliko bolj previdni kot komisija, kar zadeva strukturne rešitve. Posledica je ta, da po našem mnenju regulacije cen na ravni maloprodaje ne moremo odpraviti, dokler ne bo jasno, da lahko tržne sile uspešno delujejo. Med pogajanji O sedanji uredbi je kar nekaj poslancev bilo mnenja, da je treba odpraviti sedanje omejitve. Mi pa menimo, da je še prezgodaj, ker ne želimo tvegati, kar zadeva varstvo potrošnikov. Torej, če bomo ohranili zgornje meje še nekaj let, pa se je potrebno pogovarjati o ravni teh zgornjih omejitev. Komisija se je lotila strategije za uvajanje konkurenčnosti. In pri taki strategiji bi bilo pljuvanje v lasno skledo, če bi določili te omejitve tako nizko, da bi s tem odvračali nove akterje. Po drugi strani pa ne smejo biti te cenovne omejitve zastavljene tako visoke, da bi to ne pomenilo nekakršne zaščite. Skratka, gre za zelo mm, delikatno ravnotežje in tu ni nobene znanstvene formule. Kljub temu, pa naj povem, da bi Berek to ravnovesje poiskal nekoliko drugače in sicer menimo, da bi bilo od leta 2014 dalje bolje zastaviti nižje zgornje meje. Menimo, da bi maloprodajna marža na ravni 200 odstotkov predstavljala zadostno maržo in omogočila tudi vstop na trg novim akterjem, obenem pa bi to zagotavljalo tudi konkurenčnost. Poleg tega bi bili potrošniki bolje zaščiteni, obenem pa bi se razvijela konkurenca. Glede na precej dolg časovni horizont menimo, da bi morali zagotoviti leta 2015 revizijo. Tri leta je po našem mnenju primeren čas. Prav tako bi uredba morala zagotoviti ponovno oceno prvič obsega, v katerem tržne sile vplivajo na cene. Prav tako bi morali oceniti obseg, do katerega so se uresničila pričakovanja. Namreč deset let je zelo dolgo obdobje za zastavljanje zgornjih mej, zlasti v luči hitrega razvoja, posebej pri prenosu podatkov. Zato menimo, da bi potrebovali vsake dve do tri leta tržni pregled. In ne na zadnje, z neko oceno bi tudi zagotovili, ali je potrebno še naprej ustrajati pri cenovnih omejitvah. Tukaj je zelo pomemben odnos med mm, grosističnimi in maloprodajnimi omejitvami. In ob koncu, dame in gospodje, pa se želim dotakniti še nečesa, kar ni vsebovano v predlogu komisije. Berek pa se zauzema za vključitev še nečesa, namreč trenutno imamo zelo stroge ukrepe, ki preprečujejo šoke o prijetju računov, do leta 2010 in menimo, da bi se to moralo uporabljati tudi izven Evrope. Vemo, da je bilo ta pravila zelo težko uveljaviti, vendar pa so ta pravila odpravila grozljivke, ki so jih nekateri doživljali, ko so se vračali z dopusta in prijeli račune več tisoč evrov. In sveda, to pomeni zelo drugačno uporabo podatkov v tujini kot doma. Vendar pa se te grozljivke še vedno dogajajo, ko ljudje potujejo izven Evrope. Nekateri operaterji so sedaj prostovoljno uvedli določene ukrepe, vendar pa to še ne zadošče. Menimo, da bi šlo za precej enostavno in poceni rešitev za uporabnike, ki potujejo izven Evrope in menimo, da bi to lahko upravičili kot ukrep enotnega trga. Še zlasti, če upoštevamo to, da gre tukaj za storitve, ki jih zagotavljajo podjetja s sedežem v Evropi za državljane, ki imajo svoje bivališče v Evropi. Če torej zaključim, tako za komisijo kot za Berek je zelo pomembno, da se zaščiti interese potrošnikov. Mi imamo nekatere predloge, ki bodo po našem mnenju okrepili predlog zakonodaje. Zavedamo se in želimo si, da bi prišli do neke strukturne rešitve, ki bi okrepila konkurenčnost na mednarodnem trgu gostovanja skupaj s komisijo in skupaj s predstavniki industrije. In če razmišljam o tem, kdo je danes moja publika, naj povem še to, da si želimo zagotoviti vam vso tehnično podporo, ki jo potrebujete pri vaših razpravah v prihodnih mesecih. Hvala lepa. Hvala lepa. To je bila zelo izčrpna predstavitev mnenja v zvezi s predlogom komisije. Že cela vrsta kolegov in kolegic se je prijavila k besedi. Bomo šli kar po vrsti. Gospode Kastiljo, izvolite. Eh, Hvala lepa. Poskusila bom biti čim krajša. Upam, da bo gospod Fontaine imel dovolj časa, da mi odgovori na vprašanje. Najprej, hvala lepa za vašo analizo ocene vpliva. Mislim, da je mnenje evropskih regulatorjev na področju elektronskih medijev nujno. Vendar pa nimamo vsi istih ciljev. Nekateri so bolj konkurenčni, nekateri si želijo bolj integriran trg. Sicer pa, kar zadeva gostovanje. Naj povem, sedaj imamo to poročilo Berek. Včeraj sem na hitro preletela to poročilo in si ustvarila sploh neko idejo. In danes moram reči, da je to moje razumevanje še podkrepila vaša današnja predstavitev. To, kar sedaj govorim, pravzaprav je samo neko moje prvo mnenje, to še ni neko končno stališče. Parlament bo nedvomno v prihodnje še zelo poglobljeno razpravljal o tej zadevi. Mislim, da je to poročilo Bereka dobra podlaga. Zdaj smo prebrali ta dokument, slišali vašo predstavitev. Ampak dejstvo je, da sem si ustvarila mnenje, da v bistvu gre samo za nijanse, kar zadeva pristop. Gre v bistvu za zelo neke fine nijanse, niti ne gre za neke radikalne razlike. Mislim pa, da gre tukaj tudi za nekatera temeljna vprašanja. Zanima me, v predlogu Bereka oziroma v analizi, zakaj pravzaprav gre? Na nek način pravite, da ne zadoščajo strukturne reforme, ki jih predlaga komisija. Pač pa skupaj z strukturnimi spremembami ustrajate pri cenovnih omejitvah. In če smo bolj konkretni, ste govorili tudi o cenah na debelo. Komisija pravzaprav pravi, da ob uvedbi strukturnih reform ne bodo več potrebne omejitve cen. Berek pa pravi, tudi ko bodo uvedene strukturne reforme, bodo še vedno potrebne omejitve cen. Zato da bi sploh videli, v kolikšnem obsegu ti ukrepi uspodbujajo več konkurence v tem sektorju. Z drugimi besedami menite, da bo potrebno oboje. Ampak tukaj je par stvari, o katerim še vedno razmišljam. In sicer, zavedamo se, da so operateri izpolnili zahteve zakonodaje. In zdi se mi, da operaterji, to že lahko rečemo, da bodo na ustrezen način in ob ustreznem času izpolnili zahteve tudi ob ponovnem pregledu. Ampak Zdi se mi, da Berek ne zaupa povsem. In tudi na strani komisije vidimo, da ni vse jasno. Če si pogledamo stroške. Vidimo, da ne bo enostavno izvajati te strukturne reforme. Tehnično gledano gre za precej kompleksno zadevo, čeprav se morda to zdi nekaj enostavno. Gre za zelo zapleteno stvar in zahteva to tudi precej truda in tudi določeno tehnično inovativnost, če hočete, poleg same investicije. In če vemo, da se zniža cena na debelo, potem ne vem, v kolikšni meri bo prišlo do negativnega učinka na število operaterjev, ki bi lahko vstopili na trg gostovanja. Namreč, če se zavedamo, da bodo tukaj neke investicije, da bo prišlo tudi na določen vpliv na cene, morda se lahko zgodi, da bi s tem odvrnili nove akterje. To je samo hipoteza, ki sicer ni dokazana. Berek meni, da naj bi vpliva ne bilo možno, ampak nisem pa prepričana. To je prva stvar. Drugič, če si pogledamo, kako je delovala uredba 1.2 o gostovanju, vemo, da je o tem bilo že dosti govora, ampak mislim, da gre v bistvu za tematiko, o kateri bo zelo veliko govora, tudi v naših razpravah. Dejstvo je, da smo verjetno mi najbolj občutljiv parlament na svetu, kar zadeva konkurenčnost na trgu na področju gostovanja. Namreč noben drug parlament se ne tako intenzivno ukvarja, tudi zaradi osebnih izkušenj verjetno, zato ker smo tudi mi tisti, ki uporabljamo gostovanje, morda bolj kot kdorkoli drug in zato čutimo, da na področju gostovanja ni ustrezne konkurence. Zato nedvomno gre za temeljno vprašanje. In seveda, parlament bo tudi zauzel neko dokončno stališče. Zanima me, ali je tu še kak drug element, ki ga je treba dodati. Imate še kakšne argumente? Če je še kaj, povejte mi. Sicer pa dejstvo je, da bo še veliko priložnosti za razpravo tudi z Berekom. Paul Rubik. Ja, danke für die gut. Najprej hvala lepa za dobro študijo in mislim, da tudi za dobre predloge. Sicer pa želim povprašati še naslednje in sicer predvidena cenovna omejitev pri gostovanju na področju prenosa podatkov. Če si danes pogledamo telefon, dobimo nič celih 99 evrov za 100 kilobajtov. Če potujemo po Evropi, potem, in to se nam seveda dogaja, potem pravzaprav plačujemo toliko. Če si hoče nekdo sneti, naložiti nek film, ki traja eno uro, en gigabajt, potem danes plačamo 9900 evrov oziroma 13900. Vi sedaj predlagate, da bi uvedli mejo 500 evrov za gigabit. Pri nas doma v Avstriji bi za to plačal 1 evro. To pomeni, da imamo zelo velik razpon. Če danes naložim to doma, plačam 1 evro, če pa naložim film tu v Belgiji, plačam 13.900 evrov. Zanima me, kako ste pa vi prišli do 500 evrov. Hvala lepa. Odvisno, za kakšen film gre morda. Od tega bo odvisen tudi odgovor. Kolega Van Nistelrooy. Ehm, Hvala lepa. Na kratko. Moje vprašanje. Izvrsten predlog, Tudi v Strasburu bo ta predlog predstavljen. Danes pri tej predstavitvi smo videli, da gredo predlogi komisije pravzaprav v pravo smer. Sicer pa si želim, da bi pravzaprav opravili neko izmenjavo mnen tudi s predstavniki industrije, da bi slišali so še kakšne druge možnosti. To bi vsekakor bilo zaželeno, ampak časa je še nekaj. Kot sem dejal in podobno kot je povedal kolega Rubik, smo pravzaprav nekoliko negotovi, kaj narediti pri gostovanju in prenosu podatkov. Vsekakor se mi zdi, da moramo vedeti, kaj pomenijo ukrepi za uporabnike in za operaterje. Za leto 2015 moramo reči, da bojo cene na mednarodni ravni enake cenam na domači ravni, če hočemo biti resni pri tej zadevi. Vemo, kakšne so marže. Komisija je že povedala, da trenutno po sedanji ureditvi so se cene znižale, marže pa povečale. In mislim, da to, kar je treba narediti, je, na kratko povedano, to, da se čim bolj približamo cenam na nacionalni ravni. Zdaj imamo možnost, da se izbere ponudnika gostovanja. Mislim, da to ni zanimivo za tiste, ki niso močni uporabniki, ki ne uporabljajo veliko tega. Vsekakor, da leta 2015 potrebujemo neko rešitev. Kar zadeva leto 2022, to je predaleč, tu še ne vidim, kako se bodo zadeve razvijale. Ampak bojim se, da tu sprejemamo samo neke polovične ukrepe. Mislim pa, da moramo omogočiti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 Z velikim veseljem se pogovarjam o tem vprašanju danes in želim postaviti vprašanje za oba, tako za komisijo, kot tudi za Berek. Pri uredbah bi morali upoštevati tudi manjše države. Namreč manjše države so tiste, ki najbolj izgubljajo ko se postavljajo zgornje meje. Sem prihajam Slovaške, ampak Mačarska, Bolgarija so verjetno v enakem položaju. Ne vem sicer, kakšen je položaj na polskem, ampak obstajajo ogromne razlike, ko gre za cene, ki jih ponujajo operaterji. Gre za desetkratne razlike, recimo. Zlasti, ko gre za račune, ki jih prejemajo uporabniki mobilnih storitev. Zelo me veseli, da je gospod Fontaine, tudi sam sem skoraj rekel gospod Berek. No, rekli ste, da bo še kar nekaj časa potrebno cene regulirati. Dobro se mi zdi to, da ste omenili evropske tarife in veselim se, da bomo nekega lepega dne tudi dejansko imeli evropske tarife. Mislim, da je to v interesu tudi majhnih in srednje velikih operaterjev. Razumem sicer, da je potrebna konkurenca, vendar pa se ne moremo zanašati zgolj na tržne sile. Sam bi rad postavil vprašanje tako za komisijo kot za Berek. Ali boste lahko hitro ukrepali? Prosim vas za to, ker bi to zelo pomagalo zlasti relativno majhnim državam. Kar pa zadeva dobičke, ki znašajo več kot 110 odstotkov, to nikakor ni upravičeno. Zato moramo te številke vsekakor porezati, zlasti v majhnih državah. Na Slovaškem imamo tri ponudnike, tri operaterje in mislim, da jih več ne bo in mislim, da tukaj je treba resnično poiskati neko rešitev. Kolega Belec. Uh, thanks very much. Kolega Belet. Hvala lepa, gospod predsednik. Veliko vprašanj je že bilo zastavljenih, zato bom zelo kratek. Vprašanje imam za gospoda Fontejna oziroma tudi za predstavnika komisije imamo vprašanje, predvsem v zvezi s tem, kar je povedal predstavnik Bereka. Zanima me, ali nam lahko ponudite kakšno primerjavo z drugimi trgi, morda iz EDA, iz Južne Koreje, kakšne so te marže, ki jih imajo na voljo operateri z področja telekomunikacij. Ali imajo več kot 100 odstotno maržo, zanima me. Tako da bom lahko bolje primerjal tudi položaj posameznih vlagateljev v nove tehnologije. Drugo vprašanje pa se nanaša na to, kar ste sami omenili. Vemo, da se vse bolj pogosto v okviru gostovanja prenaša tudi podatke, trenutno 20 odstotkov celotnih operacij na trgu, vendar se ta delež povečuje. Ko bo ta predlog postal uredba, se bodo ta povišanja še toliko bolj odražala in zanima me, ali bi morda s tem lahko prišlo do kakršnih koli zastojev na trgu, ali bo trg preveč zasičen, imajo morda regulatorji že na voljo kakšen odgovor v primeru prevelikih zgostitev na trgu, ali bo infrastruktura sploh zmogla predvideno povečanje uporabe gostovanja in prenašanja podatkov. Hvala. Oh, okay. Ähm, wenn Sie einverstanden sind, machen wir mal einen kurz. Če se strinjate, bi sedaj prekinili ta krok vprašanj, samo zato, da gospod odgovori. Aha, pravite, da to ni pošteno. Uh, well. Gospod predsednik, se opravičujem, ampak tudi druge skupine imajo vprašanja za gospoda Fontaina. Besedo pa dajte samo članom iz skupine EPP. Vem, da je to vaša skupina, ampak vseeno. Uh, Dobro. Potem pa bomo dopustili, da vsi zastavite vprašanja, kasneje bomo prisluhnili še odgovoro. Ampak, kot veste, je to problem. Gospa Hercog? Eh, thank you, thank you, eh, Hvala, gospod predsednik. Tudi sama sem želela omeniti to da bi sekretarjat moral poskrbeti za ustrezno ravnotežje pri podeljevanju besede osebam v dvorani. Tako bomo tudi zagotovili mir znotraj odbora. Par pripomb bi imela, kar zadeva gostovanje. Lahko povem, da je bil to eden od večjih projektov v zadnjem parlamentarnem mandatu. To je bil en in edini predlog odbora ITRE, ki se je omenjal tudi v času volilne kampanje mislim, da je v interesu celotnega parlamenta, da se o tem pogovarjamo tudi do leta 2014, ko bomo pripravljali oceno učinka. Pomembno je to ne samo za posamezne politične skupine, temveč tudi zato, da se poveča osveščenost evropskih državljanov, zakaj je pravzaprav Evropa dobra za njih. O tem se bomo zagotovo pogovarjali tudi nekje okoli leta 2014. Nekaj tehničnih vprašanj imam, na katera do sedaj nismo dobili odgovorov. Ko se bo zakonodaja spremenila, se mi zdi, da bo precej negativno vplivala tudi na torbice žensk. Namreč v moji torbici nosim 3 do 4 mobilne telefone. Če bi lahko menjali med ponudniki, potem bomo lahko uporabljali samo en mobilni telefon in posledično bom tudi sama lahko nosila majhno torbico. Tega ni nihče omenil, vendar je to zagotovo ena od najbolj pomembnih dodanih vrednosti, ki jim bomo pričati, če bo ta tehnična sprememba mogoča. Če bo to mogoče, potem bodo vsi potrošniki, ne samo ženske, ki nosijo torbice, temveč tudi moški, želeli individualno izbirati ponudnike in morda bodo vzeli kakšen družinski paket, morda bodo želeli spremeniti paket, ki ga imajo na voljo. Sama imam en mobilni telefon za družinske člane, eno drugo telefonsko številko, ki jo uporabljam na mačarskem, tretjo telefonsko številko imam na voljo za vse kolege znotraj politične skupine. Zanima me, če bi vse lahko storili z enim samim mobilnim telefonom, s pritiskom na en sam gumb. Zanima me, ali so te moje sanje izvedljive ali ne. Če so, potem bomo s to spremembo zakonodaje pravzaprav najbolj vplivali na mobilne telekomunikacijske storitve. Še zadnje vprašanje v zvezi s tem, če bo to tehnično izvedljivo in upam, da bo to tehnično izvedljivo na enostaven način, potem bo to prineslo tudi večje tveganje za potrošnike. Namreč potrošniki, ki uporabljajo visoko tehnologijo, se bodo nekako lahko izgubili v teh možnostih, ki jih imajo, pa jim niso najbolj priljubljene. Ko je naprimer nekdo šel na poročno potovanje in je pozabil zamenjati ponudnika. Če bo enostavno zamenjati ponudnika, potem bo vse skupaj dobro delovalo. Če ne bo, potem pa ne vem lahko se zgodi, da boste nevedje uporabljali storitve, ki vam jih bodo drago zaračunali. Kako boste zagotovili to, da bo vsak uporabljal izključno tiste storitve, ki jih želi? Tudi račune bo treba nekoliko spremeniti, poenostaviti. Sama sem dva dni pregledovala svoje račune in na koncu sprejela odločitev, da bo treba nekaj storiti, kaj ti na voljo ni bilo več interneta, zato ker smo ugasnili sistem. Dva dni smo rabili za to, da smo s tehničnim strokovnjakom našli rešitev za ta problem. Mislim, da bo treba res vse to poenostaviti. Hvala. Kolega Lambac. Gospod Lambert. Hvala, gospod predsednik. Najprej vprašanje za komisijo. Ko ste predstavili svoj predlog še pred posvetovanjem. Ko ste pripravljali ta predlog, ste se posvetovali tudi s potrošniškimi organizacijami v Evropi, predvsem glede strukturnih popravnih ukrepov, ne samo najvišjih možnih tarif. Ali so bili oni mnenja, da so vaše predlagane strukturne rešitve primerne za uporabnike ali ne? Upam, da ste se vnaprej posvetovali in da ste počakali na uradna posvetovanja da ste počakali tudi na njihovo mnenje. Še nekaj bi rad izvedel od Bereka glede zgornjih mej. Strinjam se z vašim mnenjem, predvsem glede tega, da morda ni najbolj praktična rešitev, da na daljši rok postavimo te zgornje meje. Govorili ste o cenah na debelo, o cenah na drobno. Zanima me, če boste predstavili relativne zgornje meje, da ne vem, drob, malo prodajna cena ne bo cena na debelo krat x. Moram pa reči, da sem bil presenečen nad eno od prosojnic, kjer ste prikazali grozdenje cen okoli te zgornje meje. Po mojem mnenju je to zelo jasen kazalnik na to, da se je k temu vprašanju zauzel pravzaprav kartelni pristop. Zato me zanima, če je komisija zaprosila za mnenje generalnega direktorata za konkurenčnost, če bi oni morda nekoliko preiskali to vprašanje. Res je, da imamo na voljo določene rešitve za odpravo neenakosti, da imamo na voljo tudi zgornje meje, ampak morda bi generalni direktorat za konkurenčnost lahko storil kaj več v zvezi s tem. Oni se pogovarjajo z industrijo in morda je to področje, kjer bi morali začeti preiskovati to vprašanje. V vsaki državi obstaja samo določeno število ponudnikov in sklepanje kartelnih cen morda ni tako zapleteno delo. Zanima me, če si je komisija vzela čas in podrobno pregledala to vprašanje. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Kot je rekla kolegica Hercog, V zadnjem mandatu smo sprejeli uredbo, ki je pravzaprav Evropo približala državljanom in uporabnikom storitev, tudi potrošnikom. Vendar, če si pogledate, na kakšne težave smo naleteli, ko smo obravnavali to tematiko, potem se vsi zavedamo, da vse skupaj ni bilo tako zelo enostavno. Nekaj izkušenj imamo, rezultat je bil na koncu pozitiven, čeprav samo delno pozitiven, kot smo lahko ugotovili tudi na podlagi današnje razprave. Vendar je res, da smo storili nekaj pozitivnega, v prihodne pa bomo morali delovati bolj odločno. Že sami ste povedali, da smo mi pravzaprav glavni igravci v tem filmu, kjer nastopajo tudi operaterji in ponudniki. Vsi skupaj pa stremimo k istemu rezultatu. Strinjam se s tem, kar so povedali tudi drugi kolegi, ki so govorili o poenotenju cen na nacionalni ravni in na evropski ravni, ko gostujemo. Omenili ste tudi vzpostavitev enotnega trga. Državljani se vedno bolj pogosto odpravljajo tudi na druge kraje v Evropi, veliko potujejo, zato bi morali najprej razrešiti tiste ključne probleme, ki še ostajajo. Naprimer, ko določamo najviše možne cene. O tem smo govorili že v predhodnem mandatu. Tudi potrošniške organizacije so bile mnenja, da bi morali opraviti posvetovanja za to, da bi obravnavali vse tiste najspodbitne dokaze, ki so nam jih te potrošniške organizacije predložile. Upoštevati je treba efektivne stroške, tako da obstaja precejšna razlika med stroški, ki jih navajajo ponudniki in potem tisti neopravičeni stroški, do katerih pride. Evropsko združenje potrošnikov in drugi ponudniki so nam podali zelo jasne številke v zvezi s tem, zato me zanima, kako lahko dopuščate kot komisija tak razkol med tarifami. Mislim, da bi morali jasno določiti maksimalno maržo in da bi predvsem morali omogočiti tudi drugim ponudnikom, da ponujajo storitve na tem oskem segmentu. Zato me zanima, kakšna je razlika med stroškom, ki ga nosi ponudnik, ko ponuja storitev naprimer v Franciji ali pa v Nemčiji oziroma ko jo ponuja v Italiji na nacionalni ravni. Na podlagi katerih elementov lahko ponudniki upravičijo to višjo maržo. Sama sicer uporabljam en sam telefon, ampak posledica pa je, da zaradi te svoje lenobe na koncu plačujem veliko višjo ceno. Zato me zanima, ali je ta razlika upravičena, torej med maksimalno tarifo in maksimalno tarifo, ki jo plačajo potem potrošniki. Na prosovnici smo videli, da je razlika precejšna in zanima me, komu je to bolj naklonjeno trgu ali s tem spodbujamo trg, če določamo pri cenah na debelo tako visoke možne tarife. Je to res ali se potem vsi ponudniki trudijo za to, da bi svoje tarife postavili čim bližje najvišji dovoljeni ceni. Res pa je, da je to že vse skupaj podobno kartelnemu dogovarjanju. Na koncu pa imam še eno pripombo, kajti želim si, da bi se o tem še nekoliko pogovorili. Zanima me, ali bomo potrošnikom omogočili, da izbirajo na nacionalni ravni in evropski ravni, ko gostujajo cenovno primerljive storitve, ali bodo z eno SIM kartico lahko izbrali dva ponudnika. Ali je to tehnično izvedljivo ali ne? Tudi kolegica Pilar de Castillo in drugi so govorili o tem. To so zanimive rešitve, vsaj na prvi pogled, in so tudi koristne za potrošnika. Vendar me zanima, ali bodo potem operateri, torej ponudniki, zaradi tega nosili veliko više stroške. Kadarkoli potujem po Evropi, imam težave pri iskanju ponudnikov. Zato me res zanima, ali so to izvedljive rešitve ali so to samo rešitve, ki izgledajo dobro na papirju. Na koncu pa naj povem še to, da se strinjam z Berekom, ki pravi, da je dobro, da ohranimo najviše možne cene dokler ne bo trg poenoten in deloval odprto in zagotavlja ustrezno konkurenčnost. Hvala. Hol. Gospa Hol. Hvala lepa. Tako predstavniku Bereka kot komisije za številne zanimive odgovore, ki ste jih podala danes do povdne. Nekaj vprašanj imam. Komisija pravi, da bo ta nov predlog izboljšal dostop do virtualnih mobilnih ponudnikov storitev. Ampak nekaj težav vseeno imamo s tem. Manjši operaterji imajo predvsem probleme, predvsem majhni operaterji v majhnih državah, kot je omenil moj kolega. Majhni operaterji ponavadi niso del večje materinske družbe, niti niso povezani z drugimi podjetji čez mejo, tako kot večja mobilna telekomunikacijska storitev podjetja. Vemo, da obstajajo težave v praksi, predvsem zaradi tega, ker niso zagotovljeni enaki pogoji za vse. Lahko se tudi zgodi, da v primeru gostovanja ne morete poklicati iz ene države v drugo, da klic enostavno ni mogoč oziroma, ko pošiljate SMS, to pošiljanje traja precej dolgo. Tudi sama sem imela osebno izkušnje s takšnimi težavami. V predlogu komisije pa ne najdem ničesar, kar bi specifično obravnavalo kakovost storitev. Ne najdem nič takega, na podlagi, česar bi lahko postavili enake pogoje delovanja za vse. Naprimer, ko gre za zagotavljanje dostopa, ko gre za pošiljanje SMS-ov in tako naprej. Govorili ste tudi o konkurenčnosti. Zanima me, ali je eno od ključnih vprašanj to, da se večja podjetja med seboj enostavno tiho dogovorijo, da si ne bodo konkurenčna, da bodo cene postavili nekje okoli okrog najviše dovoljene meje. Čeprav telekomunikacijska podjetja morajo ponuditi tudi gostovanje, se mi zdi, da bodo vseeno to skušala nekako spodkopati, tako da bodo ponudila posebne ponudbe po nižjih cenah, če boste naprimer sklenili nacionalno pogodbo in pogodbo o gostovanju. Temu smo priča tudi na energetskem trgu pri ponujanju elektrike in plina, ko ponudniki pogosto združijo ponudbo za plin in za elektriko in to vse skupaj ponudijo ceneje. V tem primeru bo seveda spodkopana sama zamisel o konkurenčnosti in to bodo storili ti večji ponudniki sami. Hvala. Moment. Frau Nibler, Angelika Nibler als nächste. Angelika Nibler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, Tudi sama se zahvaljujem govornikom za analize, ocene, predstavitve, uredbe o gostovanju. Najprej politična pripomba, kajti tudi nekateri drugi kolegi so storili isto. Strinjam se s tem, da je uredba iz leta 2007 bistvena uredba tudi v političnem smislu. In ta uredba nam je pomagala ne samo pri volilnih kampanjah, ampak nam je prinesla ta slovese, da kot parlamentnika naredimo tudi za potrošnike. In zato se strinjam z gospo Hercog, da bi morali to temo obravnavati tudi leta 2014 v času naslednjih volitev in ne šele leta 2015. In eh, še nekaj o takratni uredbi. Zraven mene sedi gospod Rubih, ki je bil takrat poročevalec, ki se je pogajal v imenu, poroče, eh, v imenu parlamenta. Eh, spomnim se, da smo bili mnenja, da je bila takratna uredba zelo dobra in ostali sta odprti samo dve vprašanji. Če reguliramo cene gostovanja, kaj to pomeni za. Um, nacionalne tarife, ali se bodo te zvišale, to je bila naša skrb, ampak to se ni zgodilo. In pa še prenos podatkov pri gostovanju. Eh, že leta 2007 je bilo tako, da ni bilo dovolj eh, tovrstnega gostovanja, da nismo imeli vseh podatkov o tem. In že takrat smo rekli, da je potrebno kasneje vse skupaj uh, preveriti, pregledati in podati ustrezne predloge, če se bo zvišalo popraševanje na tem področju. Kar se tiče novega predloga, no, nisem si še ustvarila mnenja, moram preučiti strukturne ukrepe, ki jih predlaga tako komisija, kakor tudi uh, Berek. Ampak v glavnem se mi zdi dober pristop, da skušamo probleme na področju gostovanja odpraviti ne samo z določanjem zgornjih cen, ampak tudi z strukturnimi ukrepi. Všeč mi je ta pristop, da se skuša oživiti trg, da se skuša spodbuditi konkurenčnost med posameznimi ponudniki. Ehm, zato mi je predlog načeloma všeč bi pa tako predstavnika Bereka, kakor tudi predstavnika komisije poprašala o naslednjem. Torej, govorili ste o strukturnih ukrepih in tukaj se še ne strinjate popolnoma. E, morda bi mi lahko pojasnili, kakšna je razlika v vaših stališčih. In pa potem še vprašanje predstavniku Bereka. Če smatramo ločevanje za strukturni ukrep, potem bi lahko zajamčili lažji dostop do trga novim ponudnikom. V zvezi s tem sprašujem, ali je Berek dobil kakšne pritožbe eh, strani ponudnikov storitev, ki so se pritoževali glede tega, da jim ni bil omogočen dostop na trg. Torej, zanima me, ali deluje trg tudi za strani ponudnikov storitev, stran potrošnikov je spet nekaj drugega. Pa še nekaj. Um, ni dovolj, da govorimo samo o enotnem trgu, ampak moramo govoriti tudi o tarifah, ki veljajo zunaj meja Evropske unije. Uh, Tako jaz, kakor tudi drugi kolegi, so že postavili vprašanja komisiji v zvezi s tem, ali ne bi mogli morda preko mednarodnih sporazumov rešiti tudi ta problem. Sedaj govorimo o cenah znotraj Evrope, eh, kako pa je z državami zunaj Evrope. Naprimer v Izraelu sem doživela, da so to petmestne številke, če samo naprimer naložišča so pisna, svoj telefon in to so že To je že količina, ki je nerazumna in zato moramo razmisliti tudi o tem vidiku zadeve. Um, no, Berek je za to, zanima pa me, zakaj komisija ni bolj odprta do, do vrstnih predlogov. Kolegica Tiko je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Pred menoj so se oglasili že številni kolegi in tako kot njih, tudi mene zanima predvsem to, kako so evropski državljani obravnavali to uredbo o gostovanju. Pravzaprav je to ena od redkih uredb, za katero so evropski državljani menili, da jim je izboljšala njihovo vsakodnevno življenje uredba o gostovanju na začetku ni delovala tako, kot bi morala, zato smo jo tudi spremenili. Vendar vidimo, da so današnje tarife na trgu vedno bolj blizu najvišjim dovoljenim tarifam, zaradi česar so potrošniki seveda razočarani in nezadovoljni. Ugotavljajo tudi, da plačujejo vse više račune, še zlasti, ko gre za prenašanje podatkov. Glede tega smo strani potrošnikov prejeli tudi številne pripombe, zato ker so potrošniki prejemali previsoke cene na položnicah. Cena gostovanja, tudi ko gre za pošiljanje SMS sporočil, je vse bolj podobna ceni efektivnih storitev, ki jih ponudniki zagotavljajo. Cene pošiljanja SMS sporočil bi morale prav tako biti predmet podrobne preučitve. Mislim, da bi morali tudi pri SMS sporočilih morali postaviti ceno na podlagi tega, kam se ta SMS pošlje. Pomembno je, da zagotovimo takojšnje pošiljanje SMS sporočil, kajti mnogi potrošniki so se pritoževali prav na tem, da so SMS prejeli ne v treh urah, ampak nekaj dni pozneje. V uredbi bi morali po mojem mnenju spodbujati tudi cenejše prenašanje podatkov, zato ker bo to koristilo ne samo potrošnikom, temveč tudi celotni industriji. Moram pa reči, da ne razumem ravno najbolje vseh teh strukturnih rešitev, ki so predvidene v uredbi. To naj bi bile rešitve, ki bi spodbujale konkurenčnost in bile naklonjene potrošnikom. Potem pa je tu še člen 13. V členu 13 so navedeni pogoji za določanje podrobnih najvišjih cen. Sicer v tej določbi piše, da je treba izpolniti določene pogoje, preden bomo lahko določali te cene, predvsem strukturni pogoji, vendar tega nismo bolj natanko opredelili. Zanima me, ali bo vse skupaj možno izvesti takrat, ko bo zagotovljena tudi ustrezna konkurenčnost na področju gostovanja, ali bo to možno storiti do leta 2015. Tu tudi piše, da bomo morali redno zbirati cene ki jih ponudniki določajo na področju gostovanja, predvsem za pošiljanje SMS sporočil in za prenašanje podatkov. Mislim, da se ti podatki posredujejo ne samo komisijam, ampak dvakrat letno celo parlamentu. Predvsem pa bi morali potrošnikom zagotoviti možnost izbire alternativnega ponudnika. Če želimo to storiti, pa potrebujemo preglednost in pa predvsem pravno varnost. Vse to moramo najprej ustrezno obravnavati, šele zatem bomo lahko gostovanje ločili od paketov, ki jih ponudniki nudijo na nacionalni ravni. Predvsem pa se mi zdi, da bi morali predvsem spremljati prodajo ločenih paketov in storitev. S tem bom zaključila, vendar bi rada dodala še to, da bomo, po mojem mnenju, v prihodnje morali vsa ta vprašanja še bolj poglobljeno obravnavati in da bo razprava zagotovo zanimiva. V zadnjih letih smo večkrat prosili za to, da bi uredbo spremenili, jo prilagodili trenutnim okoliščinam. Mislim pa, da je dobro to, da nameravate postopoma znižati najvišje možne cene. Predvsem pa je pomembno to, da odpravimo vse strukturne ovire, ki še obstajajo na notranjem trgu. Vsi ti pogoji bodo seveda morali biti izpolnjeni. Hvala. Gut, dann darf ich mich bedanken und darf. Dobro. Zahvaljujem se vam in dajem spet besedo predstavniku komisije. Gospod Tarava, morda bi najprej odgovorili vi, na to pa predstavnik Bereka. You, Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala tudi za vse vaše pripombe. Kar nekaj pripomb sem slišal, na nekatere se mi verjetno ni treba odzvati, je pa res, da sem slišal tudi kar nekaj vprašanj in na ta vam bom ponudil odgovor. Berek bo verjetno potem podal tudi svoje mnenje in odgovoril na vprašanja, ki so se nanašala na njihova stališča, na njihov pristop. Sam pa bom predvsem obravnaval vprašanja, ki ste jih zastavili meni. Najprej gospode Kastijo, vas je zanimalo, kakšna je ta ključna razlika med pristopoma komisije in Bereka? Rekli ste, da Berek ne zaupa dovolj operaterjem, da je komisija bolj optimistična glede predlogov, ki smo jih ponudili in ki naj bi se izvajali na trgu. No, morda ste res lahko dobili takšen vtis, ko ste prisluhnili gospodu Fontaineu in meni. Vendar se mi zdi, da predlagani strukturni ukrepi imajo vpliv na trg. Če v to verjamete, potem morate seveda ponuditi tudi ustrezne spodbude za operaterje, zato da bi leti čim hitreje začeli izvajati vse te ukrepe. Tudi operaterji bodo morali izvajati te ukrepe. Mi sicer lahko sprejmemo pravila in jih vključimo v zakonodajo, vendar so ob koncu dneva operaterji tisti, ki bodo tehnično izvajali vse predlagane rešitve. Zato jih moramo pridobiti na svojo stran. Istočasno pa bi morali ponuditi tudi ustrezne spodbude, zato da bi vse skupaj čim hitreje in čim bolj učinkovito tudi vzpostavili v praksi. Zato bi po našem mnenju morali ponuditi ustrezne spodbude za njih, da to storijo. To je pravzaprav razlog, zakaj smo se lotili teh predlogov za odpravo posameznih vrzeli in razlik še pred letom 2016, čem bo seveda trg pokazal, da so cene konkurenčne, da so vzpostavljeni tudi vsi strukturni ukrepi in sicer pravočasno in da ti ukrepi prinašajo rezultate. To bi predvsem rad izpostavil v tem trenutku. Istočasno pa se moramo prepričati tudi o tem, da če vse skupaj ne bomo dosegli, če bomo preveč optimistični, da potem to spremenimo v okviru pregleda, da odpravimo vse tisto, kar na strukturni ravni ne deluje. Predvsem pa moramo zagotoviti ustrezne koristi za potrošnike in zagotoviti industriji konkurenčnost na trgu. Gospod Orbeh je omenil tudi cene gostovanja, ko gre za prenašanje podatkov. Mislim, da bomo še kar nekaj let delovali na podlagi trenutnih cen sam sicer ne bi nikomor predlagal, da prenese film, ko gostuje, vendar je vse skupaj povezano tudi s tem, kako bomo odpravili te vrzeli, ki obstajajo na področju gostovanja in prenašanja podatkov. Lahko sicer dopustimo določen manevrski prostor za konkurenčnost na področju gostovanja, vendar bi morali predvsem poskrbeti za krepitev konkurenčnosti. Istočasno pa bi morali določiti najviše možne meje. In sicer takšne, ki bodo zagotavljale vsaj minimalno zaščito potrošnikov. To sicer ne bo idealna situacija v tem trenutku, morda kasneje. Trenutno so marže na področju gostovanja previsoke. To bo treba razrešiti, vendar se mi zdi, da bomo s kombinacijo posameznih ukrepov lahko hitreje prišli do rezultatov. Zagotovo preko slej. Gospod Van Nistelrooy je omenil tudi to, da bi potrošniki morali imeti izbiro, da bi mi morali zagotoviti preglednost. To je tisto, kar mi spodbujamo in kar skušamo zagotoviti svojim predlogom. Potem je bilo tu še vprašanje, ki se je povezovalo z majhnimi državami, ali smo v okviru našega predloga posvetili dovolj pozornosti tudi majhnim državam. Če si pogledate malo prodajne cene, Na preglednici, ki sem jo pokazal, ste lahko videli, da te cene določajo pravzaprav te regulativne cenovne omejitve, ki smo jih določili, tako da večjih razlik med državami ni. Če pa ponujamo alternativne možnosti, potem so razlike precejšne. Te alternativne možnosti pa pravzaprav ne pomenijo, da bodo cene bile znatno nižje od teh regulativno določenih zgornjih meja. Še nekaj v zvezi z majhnimi državami in predvsem z majhnimi operaterji. Tudi na to ste naslovili nekaj vprašanj. Zanima vas, kako bomo lahko s našim predlogom zagotovili enakopravne pogoje delovanja majhnim operaterjem, da bodo bili v enakopravnem položaju z velikimi operaterji. Kar nekaj stvari bi rad omenil v zvezi s tem. Na področju cen na debelo imamo določene meje. Če želimo spodbujati konkurenčnost, potem bomo morali zagotoviti cene na debelo za vse operaterje, velike in majhne, tudi za potencijalne nove operaterje. Te cene pa morajo biti na takšni ravni, ki bo omogočala vsem operaterjem, da ponudijo konkurenčne in zanimive maloprodajne cene in ponudbe. naš predlog, predvsem predlog zgornjih meja pri cenah prodaje na debelo, smo upoštevali stroge pogoje, deljenje stroškov, tako da bomo ponudili enake možnosti za majhne in velike operaterje, tudi za nove operaterje, ki bodo lahko potem ustrezno tekmovali z že obstoječimi operaterji na trgu. Gospod Belet je zastavil vprašanje v zvezi s tem, kakšna je situacija v drugih državah, v ZDA, v drugih delih sveta. Nažalost, nimam odgovora na to vprašanje, izključno zaradi tega, ker je trg gostovanja urejen izključno v Evropi, v Evropski uniji mi zbiramo podatke, te podatke nam posredujejo operaterji, v drugih delih sveta pa ni to vrstnega sistematičnega zbiranja podatkov. Obstajajo nekateri trgovinski sporazumi. Ne vem, če ima kolega iz Bereka kakšne dodatne informacije v zvezi s cenami gostovanja drugot po svetu. V tem trenutku sam nažalost nimam na voljo teh informacij. sam nisem odgovoren za prodajanje ženskih torbic. Morda bo naš predlog oškodoval tudi trg ženskih torbic, ampak zagotovo bodo našli nove proizvode, ki jih bodo lahko tržili in se odzvali na popraševanje. če bi s tem novim predlogom za gostovanje dosegli tudi vaš predlagan cilj, bom sam seveda zadovoljen ob koncu celotnega procesa. Gospod Lambert je vprašal, ali smo se posvetovali tudi s potrošniškimi organizacijami, preden smo predstavili svoj predlog, preden smo organizirali javno posvetovanje. Posvetovali smo se z vsemi deležniki Ta posvetovanja so potekala v zadnjih letih, tudi s potrošniškimi organizacijami, s predstavniki industrije smo govorili. To je nekoliko osupljivo in pravzaprav kaže na to, kako kompleksen je trg gostovanja. Vsi deležniki, tudi potrošniki in ostali akterji so se zauzemali za to, da bi našli alternativne rešitve s katerimi bi odpravili težave s konkurenčnostjo na področju gostovanja. Nažalost pa ni bil podan noben konkreten predlog. Tudi mi nismo imeli nobenega konkretnega predloga glede strukturnih ukrepov, kot jih sami imenujemo. Niti ni industrija predlagala ničesar. Kot je danes dopovdne povedal Berek, oni še vedno ne verjamajo, da obstaja kakšna alternativna možnost, razen izvajanje cena debelo. Tako da so bile naše razprave v tistem času bolj abstraktne. Šele potem, ko smo opravili javna posvetovanja, ko je bil ta proces zaključen, smo podali svoj predlog, upoštevali smo vse argumente, ki so jih predložili in mislim, da je to pravi način delovanja pravzaprav nismo dobili nobenih pripomb glede naših strukturnih predlogov strani potrošniških organizacij. Sedaj šele oni preučujejo naše predloge in prepričan sem, da se nam bodo v kratkem oglasili in nam predstavili svoje mnenje. Potrošnike seveda zanimajo predvsem ugodne rešitve za njih, takšne rešitve, ki bodo ponudile dobro kakovost storitev in nizke cene. Potrošniške organizacije so torej v svojih odgovorjih predvsem podarjale to, da je treba zagotavljati ustrezno urejanje cen, ki bi koristile potrošnikom. Potem pa še vprašanje kartelov, ali je Generalni direktorat za konkurenčnost sprožil preiskavo. Kolikor vem, ne, vsaj ne od začetka leta 2000, ko so prvič obravnavali trg gostovanja takrat niso prišli do nobenih zaključkov in od takrat stvari niso preučevali. Ne vem, ali obstaja kakšen kartel ali ne. Če bi izvedel za obstoj kartela, bi gotovo potrkal na vrata generalnega direktorata za konkurenčnost in jih na to opozoril. Vendar ta uredba s svojim postavljanjem zgornjih meja pri cenah omogoča operaterjem, da se nekako združijo, da se morda dogovorijo o cenah, sicer ne eksplicitno, ampak zagotovo imajo neko skupno točko, vejo, kakšna je zgornja cena. Vsake tri mesece Berek tudi objavi cene, operaterji vedo, kakšne so cene in potem je seveda za vsakega delo precej olajšano, ker vedo, da če bodo ceno postavili blizu te zgornje meje, potem bodo izpolnili tudi vse zakonske določbe. Dejstvo pa je, da so cene nekako združene okrog te zgornje meje in to je tudi posledica te uredbe. Zaradi tega moramo najti alternativne rešitve. Uh, then there were questions uh, what the structural In pa še vprašanje v zvezi z strukturnimi ukrepi, kateri so ti ukrepi in uh, kakšna so stališča komisije in pa bereka v teh ukrepih. Naj spet pojasnim, kaj so ti strukturni ukrepi. Imamo dva predloga. Najprej uh, dostop uh, operaterjev na debelo, tako da bi ponudniki storitev, kdorkoli, ki želi ponuditi mobilno storitev, zagotovljen dostop do storitev gostovanja mobilnih operaterjev. Ehm, tukaj se strinjamo z Berekom. In pa drugi del predloga gre za ločevanje storitev gostovanja. Torej, da imate to možnost, da storitev gostovanja Eh, uporabite od alternativnih ponudnikov. Postavlja se vprašanje, kaj bo to prineslo operaterjem in kaj bo to prineslo potrošnikom. Potrošnikom bi to omogočilo, da si ogledajo ponudbe, storitev gostovanja, in istočasno obdržijo domačega ponudnika mobilnih storitev. Gre torej za večjo možnost izbire potrošnikov. Potem na strani operaterjev pa se nam zdi ločevanje potrebno skupaj z eh, aplikacijami s prodaje na debelo. Na ta način bi lahko ponudniki ponudili samo storitve gostovanja. Če bi imeli samo dostop do trga, potem bi, bilo, bi bil otežen dostop do trga tistim ponudnikom, ki želijo ponuditi samo storitve gostovanja, kajti do sedaj lahko te ponudi samo domači operateri. In zato mislim, da so potrebni dodatni ukrepi za ločevanje teh dveh vrst storitev. Thank you. In pa še vprašanje kakovosti storitev. In pa vprašanje v zvezi z um, dolgotrajnim dostavljanjem SMS sporočil. Deloma je to že pokrito z obstoječo uredbo. Kakovost storitev, ne glede na to, ali gre za trg gostovanja ali za preostali trg telekomunikacij, je to nekaj, kar pokriva okvir uredbe in to je pravzaprav naloga nacionalnih eh, mobilnih regulatorjev. Ti morajo poskrbeti za to, da bodo operaterji zagotovili kakovost storitev, kakovostne storitve. No, mislim, da lahko s tem zaključim. Če sem kaj izpostil. Uh, eh, se bom kasneje vrnil še na ta vprašanja. Hvala, potem pa je na vrsti predstavnik Bereka, ki bo pomagal odgovoriti še na preostala vprašanja. Hvala lepa. Ne bom ponavljal tega, kar je že povedal Veza Terava. Um, samo, naj se samo navežem na to, kar je na začetku povedala gospa Kastiljo. Pravzaprav obstaja visoka stopna strinjanja med Berekom in pa komisijo eh, v tej zadevi. Dobro, obstajajo tudi sporne točke, ampak zdi se mi, da se v glavnem strinjamo glede tega predloga. Ehm, včasih um, se hecamo, da ko imaš dva gospodarstvenika v sobi, dobiš tri različna mnenja in enako velja za strokovnjake v gostovanju. Um, nimamo najboljšega načina za soočanje s problemi, s katerim, da se soočimo s problemi, ki obstajajo. In obstajajo pač uh, različna mnenja o tem, kako naj bi te probleme rešili. Naj izpostavim štiri zadeve, kjer se stališče Bereka razlikuje od uh, stališča komisije. Najprej stopnja zaupanja v učinkovitost strukturnih ukrepov, zlasti rešitve ločevanja, ki jo predlaga komisija eh, kot glavni del strategije. Ne trdimo, da ločevanje ne bo delovalo, ampak smo tukaj predvsej previdni in eh, ne vemo, kakšen učinek bo to ločevanje imelo v praksi, tako na obnašanje potrošnikov, kakor tudi na stopnjo konkurence nihče v Bereku ne nasprotuje eh, spodbujanju konkurence ali pa večje možnosti izbire za potrošnike. Temu nihče ne nasprotuje, ampak smo nekoliko previdni, se ne vemo, ali bo ta ukrep imel učinkovite eh, posledice. Druga točka razhajanja je stopnja najvišjih cen za malo prodajo. Mi menimo, da bi te cene morali um, določiti na ta način, da bodo operaterji imeli tudi razumen dobiček, uh, da bo tukaj stala razumna razlika med stroški in pa cenami. Uh, potem strinjamo se tudi glede tega, da če želimo, da novi operaterji stopijo na trg, moramo biti velikodušni, ko gre za določanje najvišjih uh, cen. Na ta način lahko spodbudimo vstop operaterjev na trg in če bo, ta, če bo ta vstop omogočen, potem lahko pričakujemo, da bodo cene zaradi konkurenčnosti padle in bodo zgornje meje postale odvečne. Kakorkoli, povedal sem, da smo previdni, ko gre za napovedovanje konkurence, ki bo tukaj nastala. Um, seveda pa se ne strinjamo tudi s to razliko, ki je več kot 100-odstotna, ko gre za stroške in pa cene. Števil, številni operaterji na trgu bi se želeli takšne velike razlike. Uh, mislimo, da komisija tukaj bila predvsej velikodušna, mi bi, postavili, uh, mi bi zastavili manjše razlike med temi cenami. S tem je povezano tudi vprašanje o odstranitvi zgornjih meja. Eh, mi ne želimo, da bi te zgornje meje obstajale večno. Mislim, da morajo obstajati tržne sile, ki so zmožne regulirati trg brez uh, eh, to vrstnih ukrepov. Eh, in potem bi lahko odstranili tudi te zgorne eh, meje cen. Ampak mi bi se skupaj obrnili. Komisija pravi, da bi zgorne meje uh, Eh, odpravili leta 2016, predtem bi imeli pregled, ampak mi menimo, da bi morali obdržati zgorne meje cen, razen če bodo obstajali jasni dokazi za to, da tržni mehanizmi eh, lahko napravijo te zgorne meje za odvečne. Seveda si želimo, da Eh, na ta način bi lahko obdržali eh, te zgornje meje cen, tudi če tržni ukrepi ne bi bili eh, učinkoviti in bi cene spet začele rasti. Mm, do sedaj smo že opazili nekaj negativnih posledic, kot veste, lahko operaterji ponudijo evropske tarife, pa tudi alternativne ponudbe eh, lahko bi pričakovali, da bodo te alternativne ponudbe boljše, ampak eh, zadnje raziskave kažejo na to, da te alternativne ponudbe prevsegajo ceno evropskih tarif in to je negativni učinek. Eh, potem še enkrat želim spregovoriti o ukrepu ki ga je omenil gospod Terava, da je potrebno uh, določanje tarif razširiti tudi zunaj meja Evropske unije. Želimo si niže tarife tako znotraj Evropske unije, kakor tudi zunaj meja Evropske unije, ampak zdi se, da to mm, ni v obsegu te zakonodaje o enotnem trgu. Ehm, lahko pa bi določili. Uh, lahko pa bi določili ta ukrep, da so operaterji obvezani obvestiti potrošnika, če se mu zdi, da je potrošnik presegel vrednost, ehm, v veliki meri presegel, presegel določeno vrednost. Ehm, storitev. No, če se vrnem na vprašanje konkurenčnosti in na to, kar sem povedal pred nekaj trenutki. V osnovi lahko z zakonom določimo, da cene ne smejo preseči določene ravni. Ampak ni pa enostavno zakonom določiti, da morajo biti podjetja med seboj konkurenčna. In to se je do sedaj zgodilo. Uh, Eh, cene smo regulirali, ampak konkurence je bilo malo. Podjetja bodo konkurenčna, če bo to v njihovem tržnem interesu. Če pa to ni v njihovem interesu, ne bodo skrbela za konkurenco. To je povezano z našimi pomisleki v zvezi z ukrepi ločevanja, ki jih predlaga komisija. Um, lahko do ločevanja bo prišlo, če bo to predpisano, ampak zanima nas učinek na potrošnika, na uporabnika storitev. Ali se bodo poslužili te možnosti, to, da bi dosegli niže tarife? Če se to ne bo zgodilo, potem bodo ti ukrepi imeli, imeli zgolj omejen učinek. Potem podatkov, eh, cene podatkovnih eh, prenosov. Ja, strinjam se in sočustujem z gospodom Rubingom, glede tega, kar je povedal o nalaganju filmov v Avstriji in pa druge. Eh, no, in res je tudi to, da si lahko komaj eh, privoščiš, da, prisluži, da priškeš svoj, svoj pameten telefon, če si v tujini, kaj ti, ti telefoni lahko nalagajo podatke, brez da bi mi sploh vedeli za to in zato so posledica lahko zelo visoki računi. In te cene je potrebno znižati tako da bodo bolj podobne nacionalnim tarifam in da bodo lahko potrošniki uporabljali te pametne telefone tudi zunaj meja svojih držav. E, cene in pa stroški. E, v zvezi s tem smo objavili nekaj številk v našem decembrskem poročilu. Govorili smo o strošku storitev gostovanja in uh, morda uh, ti podatki niso bili najbolj zanesljivi. Eh, deloma so bile informacije zastarele, ampak jasno je, da omrežni strošek za, stro, za storitve gostovanja ni, uh, drug, ni zelo drugačen od tistega na nacionalni ravni. Uh, stroški so v glavnem eh, enaki kot eh, stroške na nacionalni ravni in eh, tudi, če bi znižali storitve, strošek storitev, ehm, ceno storitev gostovanja, bi imeli operateri še vedno dobiček. No, potem, kar se tiče. Mm, manjših držav, ugotavljamo, da so potrošniki v majhnih državah eh, včasih zapostavljeni v primerjavi z eh, drugimi. V glavnem gre tukaj za prenos podatkov. Operaterji bodo zaščiteni zaradi predlaganih veliko prodajnih cen na področju gostovanja. Velika podjetja te zaščite ne potrebujejo, saj so, se, se so zmožna izpogajati ugodne cene uh, eh, za nje, ampak uh, majhna podjetja nimajo enakih možnosti. Um, ne morem predvideti trenutka, ne, oziroma ne morem. Uh, predvideti, kdaj bomo lahko odpravili to regulacijo cen prodaje na debelo, ampak prav gotovo se bo to sleko prej v prihodnosti zgodilo. Eh, no, tudi sam nimam posebnega razumevanja o ženskih, eh, torej nimam posebnega poznavanja ženskih torbic, ampak pripričan sem, da bo nastopil trenutek, kako bo v komercialnem interesu, da ponudite enako ceno tarif po vsej Evropi. In eh, to bo odpravilo tudi problem, eh, da morajo ženske nositi dva ali več telefona v svoji torbici. Odgovoril sem tudi na vprašanje gospoda eh, Rubika. Eh, Mala prodajna cena naj bi bila prilagojena strošku eh, te iste storitve. Trenutno temu še ni tako. Potem izbira strokovnih ukrepov, kakor je povedal gospod Fontaine. Smo temu posvetili veliko dela lansko leto. Razmišljali smo o tem, ali obstaja strukturni ukrep, ki lahko nadomesti zgornje meje maloprodajnih cen. Nič se nam ni zdelo enako učinkovito. Um, se z, lahko se strinjamo z dvojnim modelom komisije, delno zanašanje na zgornje meje cen, delno na strukturne ukrepe, vendar smo tukaj previdni. potrebujemo podporo kritične mase eh, udeležencev na trgu, kajti brez te kritične mase ne bomo imeli učinkovitih ukrepov. Gospa Nibler eh, je vprašala, ali obstajajo pritožbe v zvezi z eh, neomogočenim stopom na trg. No, obstajajo podjetja, ki želijo imeti ki želijo vedno imeti dostop do trga, včasih to podjetjem uspe, včasih ne, nekatera podjetja se zavrne, ker eh, ni v komercialnem interesu mobilnega operaterja, da omogoči tem podjetjem stop, eh, dostop do njegovih storitev. To pač ni regulirana storitev. In zato tudi ne moremo na tem področju narediti veliko. No, mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj. Če pa sem kaj spustil, bom z veseljem odgovoril še na preostala vprašanja. Hvala lepo vsem trem govornikom, zahvaljujem se tudi vam za številna vprašanja, za vaš prispevek k razpravi. Dobro je bilo, da smo obravnavali to temo, ko bomo v prihodnosti govorili o gostovanju, bo naše delo lažje. No, sedaj so me pa obvestili, da bomo morali v popovdne zamenjati točke 4 in 6. Kajti gost, ki bi naj govoril pri točki 4, eh, bo nekoliko zamudil na sejo, zato bomo najprej obravnavali točko 6. Točko 4 pa bomo prestavili na kasnejši čas. Sedaj pa vam želim prijeten primor za kosilo in se vidimo kasneje.